Ja, schönen guten Morgen. Wir setzen unsere Sitzung fort. Dobro jutro, nadaljevali bomo. Najprej vam bom povedal, kaj smo se dogovorili na koordinatorjih. Sklepe imate v dosjejih, če do treh ne bo nihče ugovarjal, potem bodo sklepi potrjeni. Sedaj pa naslednja točka. Bela knjiga o prometu, poročevalec je Vim van de Kamp. Predlagam, da kar začne, glede na to, da je že v dvorani. Bim, izvoli. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobro jutro vsem. Dobro jutro na ta sončen, a še vedno nekoliko hladen spomladanski dan. Danes vam želim predstaviti delovni dokument o umestnem pregledu o izvajanju bele knjige o prometu iz leta 2011. Tisti, ki ste dokument prebrali, boste videli, da smo z osebjem pripravili delovni dokument, ki je neka kombinacija inovacije in kontinuitete. Mislim, da bi bilo preveč, če bi rekli, da je bila bela knjiga v celoti izvedena ali da bi morali vse skupaj odpisati, ker pač gre za polomijo. Ne, Delovni dokument vključuje elemente, ki bodo zagotovili kontinuiteto v zvezi s tistimi elementi, ki jih moramo še naprej izvajati, torej trajnost in eh, modalni premik. Ampak to vključuje tudi nekatere nove elemente prometnega sektorja, naprimer inteligentni prometni sistemi, hitrejše povezave preko interneta. Vse to vpliva na prometni sektor. Tudi to smo upoštevali to je moj prvi komentar. Sedem točk imam, ki vam jih želim predstaviti. In prav tako sem želel nekoliko spremeniti paradigmo. Odločil sem se, da bomo na začetku preverjali gospodarski element vsega skupaj. Promet je zelo pomemben v našem gospodarstvu in številni želijo v prometu veliko zaslužiti. Zato sem nekoliko manj poudarjal trajnost in nekoliko bolj gospodarske vidike, kaj ti ljudje na vse zadnje morajo zaslužiti dovolj za preživetje. Tretja točka je komodalnost ali modalni premik. To je bilo jasno zapisano v beli knjigi za leto 2011. Torej, želeli smo opustiti prevoz po zraku in cestah, želeli smo spodbujati prevoz po vodnih poteh in železnicah. Če si pogledamo kopenske vodne poti, vidimo, da do napredka ni prišlo, od leta 1997 se zadeva skoraj ni spremenila. In tukaj se posvečam komodalnosti, ne toliko modalnemu premiku, kajti to je tisti element, ki ga želimo okrepiti. Četrtič, želel sem zagotoviti spodbude, ne pa uvajati sankcij. Ko govorimo o tem modalnem premiku, mislim, da preveč govorimo o kaznih in sankcijah. Mislim, da bi morali razmišljati o tem, kako bi lahko zagotovili spodbude za to, da dosežemo svoje. Naslednja točka so inovacije. Inovacije so zelo pomembne v prometnem sektorju. V delovnem dokumentu smo, smo govorili tudi o metrojih. In to je vključeno v moj dokument. Včeraj smo govorili tudi o tem, če govorimo o inovacijah, v primerjavi z naprimer cestninami, potem mislim, da nima smisla prav o evropskih cestninah ali evropskem sistemu cestnin. Ne, mislim, da bi lahko govorili o tem, kako lahko države članice na osnovi subsidijarnosti rešijo probleme, ki jih eh, imajo. Prav tako želim izraziti pomisleke v zvezi z klasično infrastrukturo klasična infrastruktura, torej kopenske vodne poti in železnice, zaostajajo. Mislim, da moramo razmisliti o tem, kajti to je zaskrbljujoče. Sveda je zelo sodobno, da za vse poskrbimo preko interneta ali z zračnim prevozom ali s tovornjaki, ampak razmisliti moramo tudi o klasični infrastrukturi in o vzdrževanju klasične infrastrukture, ki jo imamo v Evropi, kajti stanje na tem področju je res eh, kritično v nekaterih državah, naprimer v Nemčiji. V Nemčiji je vzdrževanje na slabi ravni in to moramo upoštevati. In na koncu še nekaj. infrastruktura in vzdrževanje, to je povezano z Evropskim skladom za strateške naložbe, EFSI. Pomisleki odbora za promet so bili vključeni v instrument za povezovanje Evrope in v naše komentarje o EFSI. Morda bi lahko to vključili tudi v belo knjigo o tem in na koncu še trajnostnost. Vem, da je to eden vaših pomembnejših pomislekov, ampak mislim, da je treba to obravnavati kot rezultat, ki ga želimo doseči, ne pa kot nekaj, kar bi kaznovali. Hvala, ta zadnji stavek je bil zelo dober, torej trajnost, to je zelo pomembno, brez tega ne bo šlo. Presenečen sem, ampak eh, hvala. Zdaj pa Klaudija, tak pa del. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej hvala poročevalcu za zelo dobro besedilo. Sektor prometa je zelo zapleten, ima več razsežnosti in z velikim veseljem sem opazila, da so prednostne naloge vključene v besedilo gospoda Van de Kampa. To poročilo je pred nami ob ravno pravem času in Bela knjiga o prometu iz leta 2001 je zelo pomembna. Ta proces je sprožila komisija, izvaja tudi posvetovanja za deležniki in upam, da bo naše poročilo prispevalo k pregledu bele knjige strani komisije. Kar zadeva prometno politiko, mislim, da nas čaka pomembna odločitev. Smo na neke vrste križišču izpolnjevanje ciljev te bele knjige je zelo pomembno. Želimo si učinkovito in uspešno gospodarstvo, tudi uspešen sektor prometa, ampak eh, veliko smo v zadnjem času govorili o vrčevalnih ukrepih, potrebujemo pa realističen pristop. Ta dokument, ki ga predlagamo danes, pa mm, se po mojem mnenju mora izvajati čim prej in tudi čim bolj učinkovito. Sem poročevalko o senci, iz vrst socialistov. Imam nekaj komentarjev v zvezi z prednostnimi nalogami naše skupine in sicer v treh kategorijah. Prvič, socialna razsežnost. Še enkrat želim čestitati poročevalcu za to, da je uvedel socialno razsežnost, ki je prednost za skupino socialistov. Tudi vprašanje harmonizacije in izboljšanja delovnih pogojev je zelo pomembno. Certificiranje, potrejevanje, usposabljanje in izobraževanje delavcev v prometnem sektorju, to je bilo vključeno v poročilo. Prav tako mislim, da bi bilo dobro, če bi pripravili pobude na osnovi tega poročila, ki jih bomo lahko spremenili v zakonodajo, kar zadeva razvoj infrastrukture. Lahko bi rekli, da potrebujemo sodobno in učinkovito infrastrukturo. Naložbe v infrastrukturo niso samo pomembne, nujne, ampak so tudi ena redkih vrst naložb, ki pokrivajo večgeneracijsko obdobje. To pomeni, da zagotavljamo delovna mesta in tudi dobiček. To ima tudi učinek eh, multiplikatorja. Štirikratni je v tem primeru in če vlagamo v primerna omrežja, potem moramo te naložbe seveda izkoristiti čim bolj racionalno javna sredstva za financiranje infrastrukture so pogosto v uporabi, zato moramo to preučiti. Prav tako moramo preučiti, kako zaračunavamo koriščenje infrastrukture. Mislim, da moramo biti prav tako previdni pri kvantificiranju sunanih elementov in tudi pri obravnavi finančne razsežnosti. Ni pošteno, da bremenimo posamezne uporabnike infrastrukture. Ne, mislim, da potrebujemo učinkovitejši način zaračunavanja cestnin. Razogličenje v tem sektorju je nekaj, kar bi morali obravnavati kot priložnost. To bi moralo veljati za vse vrste prometnih omrežij. Seveda, Varovanje okolja je zelo pomembno, vendar zavedati se moramo tudi, da imajo nekatere države iz kohezijskih skladov še več potreb na tem področju, zato bi bilo koristno, če se posvetimo razvoju vseh načinov prevoza v Evropski uniji, kajti to bi ustvarilo učinek multiplikatorja in bi koristilo gospodarstvo. Tako bi zmanjšali oglik v prometu in tudi zaščitili okolje. In na koncu se še želim posvetiti integriranemu pristopu v tem poročilu, kajti ne moremo se posvečati samo prometu. Promet je tesno povezan z gospodarstvom, z energijo. Zato moramo imeti učinkovit prometni sistem, ki bo izkoriščal sredstva, ki jih imamo, povezovati se je treba z strategijo Komisije za energetsko unijo in našo strategijo za enoten prometni trg. Prav tako moramo obravnavati mobilnost kot storitev za državljane. Po mojem mnenju je to pomembno. Prometni sistem mora biti integriran sistem kot uh, neke vrste storitev za državljane in državljani si potem izberejo najbolj učinkovit način prevoza in odločijo se tudi, kako bodo te načine izkoriščali. Doseče moramo kompromis v zvezi z vrsto mobilnosti, ki jo uporabljamo, posvečati pa se moramo urbani mobilnosti, kajti prometni zastoj, letališča, izkoriščanje parkirnih mest in tako naprej. To so pomembna vprašanja, s katerimi se moramo ukvarjati. In na koncu še nekaj, kar je prednostna naloga za naš odbor in tudi zame, namreč zagotoviti moramo varnost v prometu. Obravnavati pa je treba tudi varnost na cestah. Čestitam kolegicam in kolegom, ki delajo na tem poročilu, čakamo na predloge sprememb drugih kolegic in kolegov, kajti želimo si, da bi ta dokument bil res dober in da bo komisija to upoštevala. Želimo si dokument, ki bo povezan s pregledom Evropske komisije in da bo vključeval tudi elemente poročila na lastno pobudo v Evropskem parlamentu, torej da bi pripravili zakonodajno poročila, ki bodo omogočila oblikovanje učinkovit prometni sistem, ki bo služil državljanom. Hvala. Hvala, Tomas Poreba. E, ja Hvala lepa, gospod predsednik. Danes imam jaz to čast, da spregovorim v imenu našega poročevalca v senci, gospoda Zlatovskega predstavil bom njegovo stališče v zvezi s tem poročilom. Pregled izvajanja bele knjige je seveda dobra priložnost, da si pogledamo širši cilj Evropske unije na tem področju. Všeč mi je, da je poročevalec v svoje poročilo vključil več elementov, seveda pa smo tudi kritični do nekaterih vidikov tega poročila. Po našem mnenju so predpostavke v zvezi z politiko dekarbonizacije zelo ambiciozne. Mislim, da fosilna goriva še dolgo ne bodo izključena iz prometa. Modernizacija avtomobilske industrije v Evropi je zelo pomembno vprašanje avtomobilska industrija zaposluje največ ljudi, je eden večjih in pomembnejših zaposlovalcev v Evropi. Zato bi to lahko vodilo v težave, če bi jih silili v neke razvojne smernice. Naprimer, vključen ni niti plin iz skrilavca. Plin iz skrilavca je lahko vir čiste energije za evropske državljane. Potem pa še vprašanje proste konkurence na evropskem trgu, kar zadeva konkurenco na področju železniškega prometa. Tukaj lahko vidimo, da je do napredka prišlo. Na trgu letalskih družb pa vidimo, da so letalske družbe, ki prihajajo od drugot, ne iz Evrope, subvencionirane. Zato se pojavljajo težave. Tudi v cestnem prometu lahko vidimo, vedno več primerov omejevanja konkurence, kajti vidimo, da v nekaterih državah članicah veljajo ukrepi, ki so proti temeljem načelom Evropske unije. Promet v vzhodnji Evropi se prav tako sooča z težavami, ki so posledica zanemarjanja naložb v preteklosti. Vzhodna meja skupnosti, naprimer, je še posebej izpostavljena. Tega nisem slišal. Lepo prosim, da poslušate govornika, ne pa da izvajate zasebne pogovore. Hvala lepa. Torej, če upoštevamo politične razmere na vzhodni meji, moramo vedeti, da so naložbe na tem področju strateškega pomena. Zato mislim, da je vidik prometa prav gotovo treba še izpiliti. Delo na tem poročilu nam bo omogočilo oceno izvajanja in tako bomo dejansko lahko tudi izpolnili cilje. Gospod Slotovski bo sodeloval v delovni skupini in storili bodo vse, kar lahko, zato da bo situacija predstavljena čim bolj realno. Hvala. Hvala, sedaj pa Gezine Majsner. Hvala lepa. Najprej hvala gospodu Vimo van de Kampu. Imeli smo že zasedanje poročevalcev v senci in zadeva je stekla dobro. Začudeni smo bili nekako soglasni smo. No, no, gospod predsednik, prav vsem se prav gotovo nismo strinjali, seveda ne, ampak v splošnem smo se, za skupni trg je to zelo pomembno in to je vsem jasno, to je pomembno tudi za program za delovna mesta in rast, zato je promet prav gotovo ključnega pomena tukaj. Dobro, sedaj pa vmesni pregled. Gospod Vim de Kamp je povedal, da je to prav, prav je, da se s tem ukvarjamo da poskušamo to na novo preučiti. Spregovorili bomo o nekaterih točkah, ki jih je omenil gospod eh, poročevalec v svojem dokumentu in te se mi zdijo dobre, seveda pa imam nekaj dopolnil. Rekel je, da je treba optimizirati vsak način prevoza individualno, strinjam se, ne smemo tega izgubiti izpred oči, to velja tudi za modalni premikov, modalnost, intermodalnost, kakorkoli že ampak stvar je takšna, da je treba vsak način prevoza modernizirati individualno, kajti prognoza je, da bo prometa vedno več, ampak mi moramo ugotoviti, kako bomo to rešili, kajti promet potrebujemo, to je jasno, Evropa pa mora biti v dobrem položaju, da to izkoristi. Zato je za mene tudi zelo dobro in pomembno, da je gospod Van de Kamp omenjal daljše tovornjake, vem, da je to sporna tema, prvič se je sedaj to nekako pojavilo, ampak po mojem mnenju je to poskus za to, da na nekaterih področjih izkoristimo gospodarsko in okolju prijazno metodo za to, da bomo razbremenili promet in bili tudi bolj učinkoviti in čistejši. Prepričana sem, da bomo k temu prišli še nazaj. Mislim tudi, da moramo poseči nazaj v poročilo Life Street in jasno povedati, da bomo imeli 48 kontejnerjev na poti hkrati in eh, kaj se bo zgodilo, če ne bo povezave s železnico. V zvezi s tem moramo prav gotovo opraviti še veliko dela, ampak modalni premik je bil omenjen, tukaj imam podobno mnenje kot poročevalec, to je lepo in prav, ampak realistično tega ne bomo dosegli. Cilj je, da bi zadeve čim bolj premaknili z cest na železnico in morske poti in vodne poti, ampak tega ne bomo dosegli, kaj ti železnica ne napreduje tako hitro, kot bi lahko in tudi reke in kanali se ne razvijajo tako hitro, kot bi bilo treba. Zadeve moramo zastaviti bolj razumno, pri novih železnicah moramo preveriti, kako je to v zvezi z okoljem in tako naprej. Zadeve niso preproste, zato še enkrat zdi se mi dobro, da omenjamo somodalnost ali intermodalnost, vse moramo storiti za to, da bo zadeva dobro delovala in dobro je, da je to omenil kratke ladijske poti in kopenske poti, to je omenil gospod eh, Van de Kamp. Gospod eh, Van de Kamp je prišel, oziroma gospod Van Dalen, on, on prav gotovo zagovarja to. Seveda, železnice so dobre, o tem govorimo, vodne poti ne omenjamo dovolj, dovolj krat. Seveda, ceste imajo, cestne promete in nekatere države nimajo kopenskih poti, ampak tam, kjer to obstaja, mislim, da bi to morali izkoristiti, da to razbremenimo cestni promet. Sedaj pa nove tehnologije. Zelo dobro je, da oblikujemo revizijo, da vidimo, kaj se dogaja, kaj je mogoče doseči in to moramo seveda omeniti. Poročevalec govori o sistemu rovov, to je zelo dobro. To je zelo pomembno za promet in tudi za turizem, gre za žičnice to so že omenjali drugi. Dobro bi bilo, če bi to storili v pristaniščih, kajti tako bi zagotovili več turizma, pa tudi zmanjšali izpuste. Še posebej v pristaniščih bi lahko povezali določene kraje, ki jih je drugače težko povezati. In še nekaj, seveda je jasno, da moramo paziti na to, da bo izvajanje obstoječih eh, kosov zakonodaje dobro in da se bo to nadaljevalo TNT in tako naprej. Ne potrebujemo nove zakonodaje, potrebujemo skrb, da se bo to, kar smo že sprejeli, dejansko izvajalo TNT in tako naprej. To je tisti velik projekt od prej. Seveda si želimo biti čim bolj okolju prijazni, to je jasno. In na koncu še, če se o tem že govori, namreč to se povezuje z včerajšnjo razpravo. Načelo uporabnik in onesnaževalec plača, to je dobro. V beli knjigi moramo to omeniti, smiselno bi bilo, če bi uvedli nek sistem cestnin ali kakorkoli bi to že imenovali na evropski ravni, zato da bi imeli prihodke za infrastrukturo na evropski ravni. Tega ne smemo izpustiti izpred oči. Komisijo moramo pri tem podpirati. Ko bodo pripravili predlog, ki so ga napovedali, to je vse. Hvala. <clears throat> Hvala, gospod Kilen. Kiitoksia puheenjohtaja. <clears throat> Kiitokset Vimille hänen rakentavassa ja... Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala za konstruktivno sodelovanje. Jasno je, da se odpravljamo v novo smer. Govorimo o posodobitvi bele knjige, sedaj bom pa govoril o angleščini. Prometni sektor se je v štirih letih zelo spremenil. Zato želim, da bi bili bolj ambiciozni. Drugače moramo obravnavati podnebne in klimatske vidike, digitalizacijo in promet kot vir rasti v Evropi. Najprej, kar zadeva dekarbonizacijo prometa. Jasno je, da podnebne spremembe predstavljajo izziv celotnemu sektorju manjšati moramo izpuste, tako na področju logistike, kot tudi prevoza potnikov. Dan danes več ljudi umre zaradi izpustov, kot zaradi nesreč. Mislim, da moramo o tem razmišljati na nov način. Ambiciozno bi morali ukrepati sedaj, zato da spodbujamo čistejše vire energije. Bela knjiga 2011 že določa ambiciozne cilje za dekarbonizacijo prometa. Žal pa je to samo črka na papirju, vsaj za enkrat. Orodja moramo preučiti še enkrat in razviti na bolj učinkovite načine, izvajati pa jih moramo čim prej. Drugič. Popraševanje v prometu bo prav gotovo nekaj, na kar bo vplivala digitalizacija. Skupna uporaba avtomobilov, drugih vozil in tako naprej, mobilnost na področju mobilnosti, vse to bo v prihodnosti videti drugače. Avtomatizacija prometa, digitalizacija. Digitalizacija ni naš nasprotnik, to je naš prijatelj mislim, da bi morali dovoliti, da nam pomaga popraviti nizko produktivnost, visoka stopnja avtomatizacije bo poskrbela, da je promet varnejši. Skupna uporaba vozil je pogosto v uporabi, To pomeni, da se uporablja več avtomobilov, ki jih uporablja več oseb hkrati, zato je manj zastoja v prometu in tudi manj izpustov na urbanih področjih. Prevzete nastavitve lastništva avtomobila seveda moramo spremeniti. Vsak eh, želi biti lastnik avtomobila, ampak to moramo, na to moramo gledati drugače. Digitalni modeli bi morali biti dovoljeni, po mojem mnenju, obstaja samo ena tema, o kateri govorimo, to je Uber. Uber je sinonim za nove prometne storitve na osnovi digitalne revolucije in gospodarstva deljenja ali skupne uporabe, vendar veliko jih je še drugih možnosti, zaradi katerih bo prometni sistem bolj učinkovit, ki bo zagotovil bolj prilagojene storitve in tudi nove delovne, nove delovne mesta. Regulatori, administratori so presenečeni, tradicionalni akteri se upirajo, ampak na nekaj želim opozoriti. V Evropi je 15 do 20 milijonov ljudi, ki uporabljajo storitev skupne uporabe vozil, vsaj neke vrste. 8 milijonov uporabnikov storitve Uber je, vsaj na globalni ravni, zato moramo priznati, da obstaja popraševanje, ki ga tradicionalni aktari ne pokrivajo. Čas je, da se odločimo, kaj bomo storili, ali bomo zaščitili trenutno tržno strukturo in zagotavljanje storitev, ali bomo dali nekaj mesta digitalnim možnostim in skupni uporabi. Sama seveda zagotavljam novo obliko prometnih storitev, ampak poskrbeti moramo, da bo trg deloval na evropski način. Spoštovati moramo visoke standarde za varnost okolja in pošteno konkurenco. Če bomo omejevali dostop do trgov, bodo nove storitve prikrajšane in prikrajšani bodo tudi evropski državljani. Tretjič, sektor prometa bi lahko bil vir rasti v Evropi. Veliko govorimo o tem, kako je promet osnova za gospodarstvo in skupni trg, ampak eh, ko je treba govoriti o novih možnostih za rast in zaposlovanje, na to pozabimo na svetu je zelo veliko potencijala in Evropa ima vse, kar je potrebno za to, da zastavi nove standarde in visoko kakovosten prometni sistem, ki bo služil uporabnikom. To moramo sedaj priznati, priznati njihov obstoj in potrebujemo nov model za Evropo, zagotoviti moramo da bo zadeva delovala tako, kot je treba. Me želim si, da bi azijske ali ameriške države prehitele nas. Trenutek, pravi trenutek je prav sedaj. V bele knjigi se lahko odločimo, da ostanemo na stanem in potem izgubimo, lahko pa naredimo korak naprej in odpremo misli ter eksperimentiramo. Tako bi lahko zagotovili novo delovno mesto. Dankeschön, jetzt Bas Eichhout. Hvala, Bas Eichhout. Thank you very much, Mr. Chair. Hvala, gospod predsednik. Eh, hvala kolegu Vinu Van de Kampu za eh, prvi dokument, ki ga je pripravil pozorno sem mu prisluhnil, ko je predstavljal svoje delo. Če si ogledamo ta dokument, eh, še ni povsem jasno, v katero smer gre, teme za razpravo daje na mizo, ampak eh, na koncu si bomo morali izbrati neko smer, kajti mm, če bomo spet pripravili samo nek eh, kompromisni dokument z veliko idejami, potem ne bomo nič dosegli, to bi rad preprečil. Veliko smo že pripravili dokumentov in sporočil o prihodnosti in tako naprej in vem, da komisija tudi lahko še pripravi številne bele knjige o prometu, ampak nekaj se mora spremeniti in to je ključnega pomena. Zato sem gospodu Van de Kampu pozorno prisluhnil, e, malo me je zmedlo to, kar je povedal o trajnosti. Eh, namreč da se bo bolj osredotočal na gospodarski vidik in ne toliko na trajno, zato ker potrebujemo delovna mesta. To je kot neka stara paradigma, ki se je očitno gospod Vandekam še vedno drži. Mislim, da bi trajnost in eh, gospodarski vidik morala iti z roko v, roku, z roko v roki. In eh, rast bo posledica obojega. To je način, kako mi gledamo na trajnost. Trajnost je eh, neka osnova. Če tega ne bomo spremenili, potem tudi nobene prihodnosti ne bo. To me je torej nekoliko motilo, ampak eh, kot sem rekel, trajnost mora postati jedro vseh politik eh, in na ta način bomo zagotovili tudi nova delovna mesta. Če pričakujem nek pregled situacije, kakršna je zdaj in pa ideje za prihodnost, potem bi morali bolj povdariti nujnost od sporočila, eh, ki je bilo pripravljeno pred leti, eh, se je zgodila zelo huda kriza in eh, vidimo, da tradicionalni model ne deluje več. Ne moremo se vrniti v leto 2007 v svet, ki je bil zelo lep, preden se je zgodila kriza. Potem so tukaj še izzivi podnebnih sprememb in Eh, emisije iz transporta še vedno naraščajo. Mislim, da se tudi tukaj morajo stvari spremeniti. Če si ogledamo to, kaj smo dosegli z vsemi akcijskimi točkami, prednostnimi nalogami in tako naprej, pravzaprav nismo veliko dosegli. Komisija bo spet pripravila nek pregled, eh, dobili ga bomo v začetku naslednjega leta, eh, Eh, to bo seznam stvari, ki so se spremenile, ampak eh, bodimo iskreni, problemov v prometnem sektorju je še vedno veliko in ne smemo se slepiti, da smo dosegli karkoli pomembnejšega. Mi kot eh, odbor za promet bi morali biti bolj jasni in odločni, še posebej zato, ker v tem sektorju obstajajo priložnosti. Gospodarski vidik in trajnostni vidik gre sta z roko v roki. Če si ogledamo samo digitalizacijo, možnost Eh, skupne uporabe avtomobilov in tako naprej. Mislim, da veliko še lahko dosežemo. Pogosto ljudje iščejo neke tradicionalne rešitve, ki pa ne delujejo več. Eh, zato mislim, da bi si morali prizadevati za nove rešitve. Potem pa modalni premik. Tudi tukaj se ni veliko zgodilo. Gospod Van de Kamp je rekel, da si želi uh, več ukrepov, ki bi prinesle, prinesli neke koristi, ki bi nagrajevali uporabnike in ne toliko nekih kazenskih ukrepov. E, kaj ste mislili s tem, ne vem, ne predstavljam si dobro, kaj e, to pomeni. E, mislim, da bi morali upoštevati cene in če si ogledamo cene v prometnem sektorju, vidimo, da niso pravične. Dokler tega ne bomo spremenili, bo tudi modalni premik ostal samo teorija. Mislim, da bi te cene morali najprej urediti in eh, tako bomo videli, kako uh, in kateri sektori prometa so izključeni. Tukaj ne gre samo za neko zeleno vizijo. Mislim, da bi bilo pravično, če bi cene bile drugače razporejene to je ena od rešitev, ki lahko koristi trgu. No, potem pa mislim, da bi morali to belo knjigo povezati še z trajnostjo v urbani mobilnosti, torej trajnostna urbana mobilnost. E, mislim, da tukaj obstajajo povezave in te bi morali izkoristiti. Potem pa socialna dimenzija, zelo pozdravljam to, da je poročevalec to temo vključil. Eh, ne moremo pa se izogniti tudi razpravi o spremembi navad. Če bomo vse izzive vzeli resno, potem eh, ne moremo predstaviti samo neke tehnične rešitve, ki naj bi vse rešila. To se ne bo zgodilo. Ne moremo se izogniti razpravi o spremembah navad ljudi. In eh, mislim, da bi komisija morala sprožiti to razpravo. Eh, Evropa se ne bo spremenila čez noč, ampak eh, tej razpravi se preprosto ne moremo izogniti. Zelo se že veselim, da bo vas. Hvala. Peter Lunke je naslednji. Tak ordet, ordförande. Jag vill börja med att tacka herr Vandek hvala. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Van de Kampu. Pripravil je dober osnutek poročila, vzpostavil dobre prednostne naloge in tudi dobro analiziral situacijo. Imamo številne cilje do leta 2020 in tudi do 2050. Do takrat bo preteklo še kar nekaj časa. Zato si moramo postaviti prave prednostne naloge trenutno je največji problem gospodarske narave. S tem so povezani potem tudi socialni problemi. Notranji trg povzroča tudi številne probleme na nacionalni ravni zaradi socialnega dumpinga. Nemčija skuša uvesti minimalno plačo. To se že jasno kaže. Potem pa je tukaj še vprašanje trajnosti treba je razmisliti tudi o pravičnih pogojih. Zaradi konkurenčnosti se ljudi pogosto izkorišča in morajo delati v slabih pogojih. Podjetja morajo trdo eh, delati eh, zato, da bodo imela ustrezno politiko za poslovanje. Eh, druga podjetja pa se ne trudijo tako zelo na tem področju, pa imajo še vedno dovoljenje, da delajo na notranjem trgu. In podjetja, ki imajo ustrezno uh, kadrovsko politiko, uh, so zaradi tega v slabšem položaju. In upam, da ne bomo s tem škodovali trgu, s tem, ko dovolimo uh, podjetjem, da delujejo na različne načine. Potem pa še emisije. Glede tega obstaja veliko visokoletečih idej, uh, vendar bo to predstavljalo tudi više stroške za naše državljane. In eh, veliko državljanov eh, sploh nima več eh, denarja, kaj šele, da si bodo kupovali v okolju prijazne avtomobile in podobno. V mislih moramo imeti to, da bodo državljani za te ukrepe plačevali iz lastnega žepa. Potem pa je tukaj še ta eh, velik investicijski načrt. Eh, pravzaprav me malo skrbi, ki se bo vse to končalo. Mislim, da ta načrt ni dobro utemeljen, vsaj zaenkrat eh, se mi tako zdi. Razmisliti moramo tudi o konkurenčnosti evropske industrije in transportnega sektorja. Ljudje pogosto pravijo, da imam nek protekcionističen odnos, da ne gledam v prihodnost, ampak tukaj ne gre za protekcionizem. Zagotoviti moramo, da bodo ljudje lahko živeli v dostojnih pogojih. In v prometnem sektorju tega zaenkrat ni dovolj. Več energije bi morali vložiti v to, da eh, bi rešili določene eh, pojave. Potem imamo tukaj še problem, da vse čas ustvarjamo neka nova pravila. Treba je zagotoviti, da eh, se bodo obstoječa pravila izvajala. Eh, vedeti morate, da eh, določene ljudi eh, delodajalci izkoriščajo vsak dan. In tukaj bi morali stvari spremeniti, da bomo imeli pravičen trg. Karkoli bomo naredili glede prometa v tem odboru, Eh, bodo ljudje vedno hoteli najcenejšo rešitev. In zagotoviti moramo, da bodo pravila, ki jih vzpostavljamo, pomagala našim državljanom, ki nimajo dovolj denarja za eh, drage transportne mm, modele. Torej, da bodo ta pravila služila tudi tem ljudem. Veselim se že nadaljnega dela in gospodu Van de Kampu se zahvaljujem za zelo dobro osnovo, na kateri bomo še delali. Hvala. Ja, dank, war... Hvala. To so bili poročevalci v senci in poročevalec. Prijavilo se je še osem ljudi. Ismail Ertug, osem Peter Vandalen, potem pa bo seznama govornikov konec. Jackie Foster, vi ste prvič, ki foste. Jaz seveda, seveda nikoli vas ne bom pozabil. Sorry, Sharon, I thought you were going round in the groups. Uh, oprostite, mislila sem, da boste govorce klicali po skupinah. Hvala, uh, gospod predsednik. Mislila sem, da bomo šli po vrsti, najprej LS, potem socialisti in tako naprej. No, mislim, da je bilo izpostavljenih veliko zanimivih točk, poročevalcu se zahvaljujem, kaj ti poročilo je zelo uh, obsežno. Mm, sama sem že dolgo članica tega odbora, iz leta 99 in uh, številni tukaj so rekli, da v zadnjih 15 letih nismo uh, pravzaprav veliko spremenili. Uh, Eh, naprimer eh, glede tega, kako so se izboljšale prometne povezave in podobno. Sama se s tem ne strinjam. Eh, to, kar trdite, je, da člani tega odbora v zadnjih 15 letih niso naredili nič. In to ne bi moglo biti dlje od resnice. Veliko je bilo doseženega, imamo železniški svežen, Mm, če si ogledamo tudi letalski sektor, notranje vodne poti, eh, letalski eh, promet, eh, mislim, da smo veliko dosegli. Svet pa je tudi šel naprej. Previdni moramo biti glede zakonodaje, ki že obstaja. To moramo najprej izvajati in glede tega mislim, da se vsi strinjamo. Če se nekaj ne izvaja dobro, pa skušamo potem pripraviti nov zakonodajni svežen ali zakonodajni akt, da bi to popravili. Ampak mislim, da to ni pravi način. Ne moremo mikro upravljati vsega v vseh 28 državah članicah Evropske unije. Eh, države so si zgodovinsko eh, različne. Eh, pogosto tudi dve sosednji državi ravnata drugače, imata drugačno ureditev. In res je tudi, da nimamo nekega čudežnega uh, zdravila, da bi vzpostavili strukturo, ki bo desetletja dolgo delovala v državah članicah. V določenih primerjih eh, smo priča veliko politične volje, eh, veliko politične volje je bilo za določene zadeve, v določenih primerjih pa je bilo premalo. Države članice morajo prevzeti svojo odgovornost za to, da bodo zagotovile infrastrukturo in da bodo zagotovile minimalno plačo. Na ta način bodo omogočili, da bodo ljudje, ki delajo v transportnem sektorju, tudi primerno obravnavani. E, mislim, da vse države članice imajo sindikate na tem področju, imajo tudi e, e, kolektivna pogajanja in tako naprej. In nacionalni organi v primeru. E, nespoštovanja teh pravil morajo ukrepati. To je tisto, kar bi morali doseči. No, še štiri leta so pred nami in določene stvari že delujejo, politiko že imamo, ampak če eh, si ogledamo trajnost in pa enotno ne bo, mislim, da bi tukaj morali doseči napredek. Smo v smešni situaciji ko moja država in še druge eh, želijo izvajati masivne eh, projekte, ki se vračajo nazaj na Galileo. Pa jim eh, to ne uspe in zagotoviti bi morali, da bi naša industrija lahko učinkovito delovala. Mm, tako se bomo ustrezno soočili z globalno konkurenčnostjo in bomo tudi služili uh, potrošnikom. Mislim, da je potrebne več politične volje. Poročevalcu se zahvaljujem, da je sprožil te teme in mislim, da bomo lahko imeli dobro razpravo v zvezi s tem. Eh, Jackie, prekiniti te moram, oprosti. Eh, eno minuto eh, si že presegla. Za eno minuto si že presegla svoj čas za govor. Hvala lepa, gospod Bach. Izivi so jasni. Mislim, da moramo preveriti sedaj, kakšno je stanje. Gospod eh, Vim je dobro opravil dolgo delo, ki ga bomo še zagotovo izboljšali. Izivi so jasni, govorimo o modalnem premiku, več smo že slišali o tem. Infrastruktura je slaba, zagotoviti je treba več eh, zmogljivosti. Prosto, eh, problematika glede okolje, to je jasno, dekarbonizacija, vse to nam je znano, vendar zelo dolgo traja, da dosežemo konkretne rezultate. Zato mislim, da moramo pri preverjanju to jasno omeniti. Pri zračnem prevozu je Jackie Foster povedala, da govorimo o Gibraltarju, tam je prišlo do popolne blokade, medtem pa Kitajci gori, gradijo tisoč uh, kilometrov železnic za hitro povezavo in letališča in tako naprej. Smo v globaliziranem svetu in mislim, da se moramo tem izzivom postaviti po robu. Politične volje za to ni, tudi politične energije ni, socialni vidiki, govorimo o minimalni plači v Nemčiji, v sektorju prometa. Seveda je treba celoten sektor prometa natančno preveriti. Zakonodaja je, ampak izvajanje je pomankljivo vse je znano, ampak eh, zelo dolgo traja, da se zadeve izpolnijo. Varnost v prometu, varnostni sistemi, sistemi pomoči, tehnologija, mej za to ni, ampak politika zaostaja. Ne moremo se odločiti, komu pripadajo podatki, kdo ima dostop do tega, ali so podatki v lasništvu proizvajalca ali lahko Google, na primer, uporablja te podatke. Deset let je trajalo, da smo uvedli e-klic. Vsak dan moramo poznati, kakšni so izzivi in v praksi desetletja traja, da se sprejme političen dogovor. Veliko bi lahko še govoril, ampak zato, ker časa za govor ni, tega ne bom storil. Tudi kolegice in kolegi so že povedali veliko, zato mislim, da bomo poročilo poskusili seveda dopolniti, ampak hvala kolegi Vimu za opravljeno delo. Hvala, sedaj pa Klaudija Montero de Aguilar. Muito obrigada, Sr. Presidente, caros colegas. Em primeiro lugar, felicitar. Hvala. Najprej bi čestitala gospodu Vindekampu za to odlično pripravljeno besedilo. Mislim, da smo še zelo oddaljeni od eh, enotnega evropskega prometnega prostora ampak eh, sčasoma bomo to dosegli in zagotoviti moramo, da bo eh, ta prostor trajnosten. Tako bomo ustvarili koristi za vse, za katere delamo, torej za evropske državljane. Nekaj komentarjev bi še podala, mm, in sicer o stvarih, ki so zame pomembne. Želim si tudi, da bi bile vključene v ta predlog. Najprej glede pomorskega prometa. Pomembno je, da se ta sektor omeni. Ukrepiti bi morali tudi kapaciteto in pa uh, konkurenčnost naših pristanišč. Ustvariti moramo tako imenovane pomorske avtoceste. In pogledati, kako lahko to dosežemo prek eh, integrirane pomorske politike. Potrebujemo še razprave o tem, ampak potrebujemo pa tudi specifične ukrepe, eh, ki bodo okrepili eh, skupno pomorsko politiko. Če tega ne bomo storili, potem ne bomo izkoristili gospodarskega potencijala, ki obstaja na tem področju. moramo pa tudi oceniti situacijo na področju utekočinjenega plina eh, v pristaniščih in v ladjah. Pomembno se mi zdi tudi, da delamo na strateški način, da si ogledamo povezave med otoki, naprimer potrebujemo dolgoročno strategijo, da bomo uh, lahko v obzir vzeli tudi posebne značilnosti otokov. Eh, te regije se nahajajo v zelo različnih položajih. Pogosto se soočajo tudi z omejitvami na področju prometa, predvsem to velja za najbolj oddaljene regije. Veliko smo slišali tudi o novih poslovnih modelih za promet oziroma prevoz potnikov. Eh, tukaj mislim predvsem na Uber. V zvezi s tem potrebujemo ustrezno razpravo. Razumeti moramo, kakšno zakonodajo potrebujemo za obravnavo teh novih poslovnih modelov. Pa še socialna vprašanja in pa vprašanja eh, plačil eh, za delavce v cestnem sektorju. Na portugalskem eh, je prišlo do težavne situacije. Portugalska je na robu celine in je odvisna od notranjega trga, zato je pogosto v diskriminatornem položaju. Pomembno je razpravljati o vseh teh idejah, ki so predstavljene in pomembno je, da dobimo nek dokument, ki bo dejansko vplival na prometni sektor za naše državljane. Hvala. Hvala gospa Ano tu. Eh, Spoštovani gospod eh, predsednik, kolegice in kolegi, prvo vprašanje imam pa tudi par komentarjev. Najlepša hvala poročevalcu najprej za eh, to poročilo. Gospod predsednik, mislim, da se lahko strinjate z menoj. Cilj za znižanje investicij v 2 ni verjetno najbolj primerno obravan. Dobro, razvoj primernih infrastruktur nam bo verjetno že pomagal pri, pri zniževanju teh emisij, ampak marginalno. Najboljši način, kako znižati um, emisije, je, da um, znižamo število um, prometnih premikov, ki zares niso potrebni. Um, to je povezano tudi s. Uh, um, ehm, naprimer primernjo ureditvijo infrastrukturo, infrastrukturo in tako naprej. Tu je omenjena eh, tudi zmogljivost na letališčih, ampak zadnje poročilo računskega sodišča tudi jasno kaže, tudi sama sem pravzaprav postavila ustno vprašanje v zvezi s tem, ehm, da imamo na letališčih preveč zmogljivosti. V Franciji se pretirava z tem, koliko prometa bo na um, letališčih in tako naprej. Glede železnic uh, pa se je predlagalo, da bi liberalizirali trg, ampak v preteklosti se je jasno pokazalo, da konkurenca ni dobra na železnici. Če odpremo železnice za konkurence, se bo znižala varnost, zvišale se bodo cene, kar uh, gotovo ni dobro. Hvala. Danke sehr. Jetzt ist das con Bilbao. Hvala, izas con Bilbao. Sí, muchas gracias. Sí. Hvala, gospod predsednik. Zahvaliti se želim tudi poročevalcu za poročilo. Sama bi bila vesela, če bi, bilo, če bi bila vključena v poročilo tudi kritika in tudi samo kritika in to na pomemben način. Mislim, da to poročilo. Eh, ne sme podajati samo nekih eh, konkretnih ciljev, s katerimi se vsi strinjamo in vsi se na tak ali drugačen način strinjamo eh, s tem, da je naprimer promet trajnosten in tako naprej. Doseči moramo številke iz bele knjige. Torej, ne sme biti vključeno samo to, ampak bi rada videla vključeno tudi vprašanje, zakaj to ni bilo doseženo do zdaj, zakaj tega nismo mogli doseči. Mislim, da bi se tukaj morali, navez, morali navezati na konkretne probleme, eh, s katerimi se soočamo tukaj v parlamentu vsak dan. Vsi vemo, kakšna je situacija. Naprimer, četrti železniški svežen eh, je bil potreben zato, ker tretjega nismo izvajali. Potem energetska unija mora biti eh, izgrajena do konca, potem enotno ne bo. To je vse zapisano in mislim, da bi to poročilo moralo pošiljati tudi jasno odločno sporočilo državam članicam, moralo bi od njih zahtevati, da eh, je potrebno drugačno upravljanje evropskega prometa za dosego teh ciljev. Ne moremo si več dovoliti, da bomo še naprej eh, nadaljevali z neizvajanjem. Eh, ne smemo dovoliti, da se še naprej blokirajo teme na nacionalni ravni. Mislim, da je v tem poročilu treba govoriti tudi o politiki. In želela bi, da s tem dokumentom eh, pošljemo jasno sporočilo Evropski komisiji, predvsem pa svetu. Eh, tam se vse čas postavljajo neke ovire in mislim, da bi te eh, ovire morali odpraviti, pa bi bilo vse skupaj veliko bolj preprosto. Sredstva bi uporabljali bolj učinkovito in v Evropi bi lahko izgradili nekaj, česar še nimamo. V prejšnjem mandatu smo morali ponovno definirati, kateri so evropski prometni eh, projekti, ki so prednostne narave. In v istem dokumentu eh, so zapisani isti projekti, kot jih je svet opredelil eh, že leta 1994. Mm, to so dejanski problemi. Mm, mm, problemi, ki se omenjajo, so tudi povezani z Kitajsko, z Jugovzhodno Azijo in tako naprej. Če mi kot evropejci ne bomo govorili o e, nujnosti drugačnega evropskega upravljanja, drugačnega upravljanja prometa, e, če ne bomo vsi pripravljeni odstranjevati ovir, potem ciljev ne bomo dosegli. In kaj se bo na koncu zgodilo? se bo, zgodilo se bo to, eh, kar sem slišala v Madridu na seminarju o enotnem nebu. Eh, številni ljudje so prišli do mene in mi rekli, eh, tukaj ni dovolj ljudi, niso povabljeni pravi ljudje. Sam sem inženir, ki že 40 let poslušam o projektu enotnega neba pa se še nič ni zgodilo in eh, ljudje so resnično obupani, izgubili so voljo in upanje, kako bomo dosegli cilje. Eh, predvsem moramo biti iskreni, moramo eh, se zavedati svojih nalog in če se tega ne bomo zavedali, če ne bomo tudi od sveta tega zahtevali, potem bo to samo še en seznam ciljev. Delali bomo na tem, na koncu bomo zadovoljni s samimi cilji, ampak doseženi pa ne bodo mislim, da potrebujemo tudi jasno politično sporočilo za svet. Samo ena stran bi bila potrebna za to, pa bi lahko že veliko spremenili. Hvala. Ja, hvala. Ines Ajala Center. Sí, <clears throat> gracias, presidente. Yo en primer lugar. Ah, hvala, gospod predsednik. Čestitati želim poročevalcu. Mislim, eh, da je to pomembna naloga. Nova bela knjiga je pripravljena in zdaj smo pred revizijo. Tukaj želimo doseči neko ravnovesje, kot je povedala tudi gospa Bilbao. Sama si tudi želim, da bi na drugačen način obravnavali določene teme. No, če se ukvarjamo tukaj s posameznimi stvarmi, potem težko vidimo celotno sliko. E, Pomembno pa se mi zdi predvsem e, tema e, delavcev, ki so zaposleni v prometnem sektorju. Naprimer, govorili smo pri enotnem nebu o kontrolorjih. Kmalu teh kontrolorjev ne bo več dovolj in da izobrazite nekega kontrolorja, nekega pilota, eh, je potrebnega veliko časa in mislim, da moramo eh, ta poklic eh, obravnavati drugače. Trg se mora odpreti in mislim, da socialni svežen tukaj lahko veliko pomaga. Torej, vprašati se moramo, kako bomo to dosegli, kako upoštevati vse vidike, ki so s tem povezani. Eh, tega ne smemo eh, obravnavati samo pri odprtosti trga, ampak tudi pri eh, kadrovskih problemih. In tukaj bi lahko veliko naredili za to, da bomo imeli dovolj pilotov in ljudi zaposlenih v letalskem sektorju. Potem pa varnost na cesti. Tukaj je tudi potrebno storiti še veliko več. To je veliki izziv naprimer eh, varnost v novih vozilih, v električnih vozilih in tako naprej. Potem logistika, logistični problemi, eh, nacionalne ovire se pojavljajo eh, zaradi opuščanja intermodalnosti. Promet ne sme potekati samo po cesti. Poleg tega se pojavljajo nacionalni zakoni, ki ovirajo to eh, mobilnost in intermodalnost. Eh, potem je v poročilo vključen tudi prevoz tovora po eh, podzemni železnici. To se mi zaenkrat zdi še stvar za prihodnost, ampak mislim, da je to lahko tudi zanimiv element, predvsem za urbano logistiko. Varnost. Varnost je tudi pomembna, ne samo varnost na cesti, ampak varnost povsod. Eh, še posebej v tej situaciji, ko smo izpostavljeni eh, grožnji, naprimer eh, v letalskem prometu in tako naprej. Pa financiranje, financiranje je tudi pomembno. Tukaj imamo določene takse, cene in tako naprej. Mislim, da bi glede Junkerjevega načrta se tudi morali vprašati, na kakšen način bomo lahko financirali infrastrukturo in prometni sektor. Mm, v nasprotnem primeru bomo priča samo neki sestavljanki različnih rešitev, ki eh, ne bodo veliko prispevali k izboljšavi celotne situacije. Potem pa še globalna eh, Evropa, no, ampak eh, predsednik prekinja. E. Ja, da je vse. Če se ne bomo držali časa, ne bomo pravočasno končali. Gospod Deli. Ja. Uh, eh, van szeretném meg... Gospod Déli. Van dekam kolléga. Uh, eh, uh, eh. lépa, gospod predsednik. Hvala poročevalcu za njegovo delo, vendar ne strinjam se z pomankanjem kritike. Ni bil dovolj kritičen, kaj ti na četrti strani navaja problematična področja, modalni premik, dekarbonizacija, pristojbine za uporabo in tako naprej. Takoj omeni najpomembnejše teme, kjer bi bili potrebni dodatni koraki. Jasno je in vesel sem, da je nastal tak dokument Namreč razprava, ki smo imeli pozno popovdon, je nekaj, kar potrebujemo. Vesel pa sem, da smo dosegli veliko in preučiti moramo, ali bomo izpolnili tudi ambiciozne cilje, ki so navedeni v beli knjigi. Ta dokument omenja leto 2050. Seveda pa moramo mi ukrepati že pravi čas, razmisliti moramo o tem, kaj smo dosegli in česa nismo dosegli. Bolj podrobno bi morali preučiti zadeve ali naši infrastrukturni sistemi izpolnjujejo cilje in kako daleč smo na poti do tega, da bi cilje dejansko izpolnili in kako je z izvajanjem zakonodaje. In kako so dosežki povezani z gospodarskimi kazalniki. Evropska komisija ima nalogo, da poglobi to študijo in da zagotovi komunikacijo z zainteresiranimi strani na osnovi realnih rezultatov pa je treba seveda potem načrtovati tudi prihodnost. No, dela na naš mutatkozik. E, mi. Mislim, da moramo razmisliti na osnovi realnega stanja. Jaz Ismail Ertug. Gospod Ertug. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch mein Dank. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala poročevalcu, gospodu Van de Campo. Na 12 straneh je omenjene veliko pomembnih elementov. Hvala poročevalcu, da je označil pomembnejše dele besedila. Hvala poročevalcu tudi, da je poročevalec omenjal alternativna goriva pri izvajanju kvalitativnih ciljev, je to vključil, to je zelo dobro. Prav tako se mi zdi dobro, da je omenjena tehnologizacija, Cezar, EMTS in tako naprej, to se mi zdi zelo pomembno. Omenil je tudi cilje, vizije, nič. Seveda v zvezi s tem bi lahko dodali še kak stavek ali dva. Namreč, da morajo države članice prevzeti odgovornost, kajti tam se ti ukrepi dejansko izvajajo. To sem želel še enkrat povedati. Načelo uporabnik plača se je dejansko pojavilo v besedilu, to je dobro. In na deveti strani, tako vsaj jaz to razumem, je omenjeno, da bi bilo dobro, če bi imeli evropski okvir. Naveljeno je, da mora komisija preveriti trenutne sisteme zračunavanja cestnin. Sam bi rekel, da si želimo celo zakonodajni predlog strani komisije, čeprav moramo vedeti, da bomo dobili svežen v zvezi s cestnim prometom. Dobro se mi zdi, da ta je omenil tudi TNT. Zadevo je treba izpeljati do konca in tudi socialni pogoji so omenjeni v tem dokumentu. Vendar na deveti strani v zvezi z vseevropskim omrežjem mislim, da bi bilo dobro, če bi uporabili tudi formulacijo EFSI, zato da bi jasno povedali, kakšna so naša pričakovanja v zvezi z dodano vrednostjo na evropski ravni to bi prav gotovo morali vključiti, kar zadeva modalni premik, zadeva mora vključevati trajnost, ampak na osmi strani je omenjeno pravilo 300 km. Ne vem, po mojem mnenju bi bilo dobro, da bi zadevo zastavili kot cilj, tako kot smo to naredili leta 2011. Na 11. strani se omenja daljša in težja vozila. Zato bi bilo dobro, če bi dodali kakšen odstavek v zvezi z tematizacijo tega, kdo je za to odgovoren. Hvala. Dan. Peter Vandalen.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 Gete je povedal, da se mojstrstvo, da se mojstrstvo izkaže šele v umetvah in tudi našega poročevalca bi prosil, da stremi k to vrstnemu mojstrstvu in naj ne sestavi predolgega poročila. Škoda bi bilo pravzaprav dreves za papir za predolgo poročilo, tako da vas res prosim, da se omejite na tiste bistvene zadeve prosim, da ne vključujete pozive za več pravil, za novo zakonodajo, za prilagajanje zakonodaje in tako naprej. Um, nepravična konkurenca v sektorju prevoza je eno izmed najbolj perečih vprašanj zlasti, kar zadeva cestni in zračni promet. V to moramo vlagati svoje prizadevanje in svoj trud. Prosim pa, da ne sestavljate seznamov zadev, ki bi jih morali še obravnavati in tako naprej. Gospod predsednik, na tem področju smo sprejeli že celo vrsto različnih ukrepov, zakonodaje in tako naprej v zadnjih nekaj letih. Ampak eh, tista dejanska težava v Evropski uniji je izvajanje teh predpisov. Včasih izvajanja sploh ni oziroma se pravila izvajajo na diskriminatoren način. Uh, In to, gospod predsednik, je gotovo eno izmed vprašanj, ki ga kaže bolj podrobno obznavati. Naprimer, na področju cestnega prometa moramo zagotoviti, da bo izvajanje v Italiji enako kot v Nemčiji in na nizozemskem. Zagotoviti moramo, da ne bo prihajalo do različnih tolmačenj in niste zakonodaje, ker to povzroči tudi diskriminatorne prakse. To vrstne zadeve kaže izpostaviti v poročilu, gospod predsednik. Predlagam pa, da ne, da ne na več stranih omenjamo zadev, ki naše države ne zanimajo. Hvala, predem dobi besedo komisija, bom pa vzel. Torej, slišali smo, da potrebujemo samo kritiko, po štirih letih zadevo preverjamo, kaj smo dosegli in kaj ne. In predvsem, zakaj ne, potreba je analizirati, kje nismo bili uspešni, drugače se zadeve ne bodo spremenile. V sektorju prometa želimo imeti nove akterije. Zakaj tega nismo dosegli? Glede na to, da so v drugih sektorjih bili bolj uspešni. Na no, prizadnji beli knjigi je komisija formulirana dolgoročne cilje 2030 in 2050. V parlamentu smo rekli, da drugega in tretjega koraka ne bo brez prvega. Zato smo rekli, da bomo do 2020 dosegli 20 odstotno znižanje v primerjavi z 1990. Kakšno je stanje, kaj smo dosegli, česa ne. Izvajanje je seveda zelo pomembno, ne cilji. Cilji so pač cilji, to so lepe besede. Nepoštena konkurenca omogoča prednosti tistim, ki škodijo okolju in tisti, ki ščitijo okolje, so na slabšem. In eh, zanima me, kakšna bo analiza teh zadnjih štirih let, zakaj nekaterih ciljev nismo dosegli, morda se bomo veselili dosežkov, ki smo jih dosegli, ampak zanima me, kaj bo komisija storila, da se bo v prihodnosti to spremenilo. Izvolite. You, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Kaj bo storila komisija? Ste vprašali? Komisija bo nedvomno vzela vse informacije, ki jih lahko iz tega poročila. Prvo kot prvo želim izpostaviti, da je ta, to poročilo za nas izjemno dragoceno. Pravočasno je prišlo. Mi smo namreč ravno kar začeli s postopkom pregleda, glede tega, kje smo, v smislu te bele knjige, kaj deluje in kaj ne. In pri to vrstnem delu In to mimo grede je poželjela podariti tudi komisarka, kot se je že večkrat pogovarjala z nami. Torej, ob to vrstnem delu ne želimo um, izumljati nekaj posem na novo, ne želimo zgubiti uh, tega, kar že imamo. To ni neko delo, v sklopu katerega bi iskali uh, nove cilje oziroma v sklopu katerega bi želeli posegati v tista bistvena načela, naprimer to, da omogočamo um, mobilnost in je ne zmanjšujemo in da hkrati omogočimo trajnostno mobilnost. Ena izmed naših prioritet je tudi, da konsolidiramo um, dosežke um, transportne politike, torej notranji trg. Z velikim zadovoljstvom sem danes prisluhnil, prisluhnil tistim kolegom, ki so izpostavili te ključne aspekte. Sicer ne smemo odpirati nekih novih smeri, novih delovnih področji, ampak moramo zlasti konsolidirati to, kar že imamo in zagotoviti, da bomo imeli tudi uh, um, vsa potrebna orodja za izvajanje že obstoječih predpisov. Naj par zadevic se je danes vse skozi ponavljalo v razpravi, na kateri bi želeli delati z vami. Prvo kot prvo, in to komisarka, naša komisarka omenja kot uh, dimenzija razsežnost ljudi, tja vključujemo uporabnike in pa tudi druge aspekte. Ta razsežnost eh, ljudi pa vključuje tudi zaposlene v tem sektorju, kakšne so priložnosti, pravičnost eh, na delovnem mestu. Zlasti pa se želimo osredotočiti tudi na novo generacijo delavcev. In to je eden izmed aspektov, ki jih nismo zajeli najprej v beli knjigi. Pač eh, ta socialni aspekt želimo bolj prominentno obravnavati. Potem kot drugo, slišali smo kar nekaj frustracij, ki ste jih izrazili v zvezi s napredkom pri alternativnih gorivih. Ja, napredek je prepočas. Eh, zakonodajo, ki smo jo predlagali v prejšnjem zakonodajnem obdobju, nam ni uspelo iti tako daleč, kot eh, bi si to želeli. Tudi kar zadeva energetsko učinkovitost, mislim, da gremo lahko še veliko dlje. Zelo smo zadovoljni, da imamo močen um, prometni svežen v energetski uniji. Upamo pa, da bomo tudi z vašo pomočjo zagotovili, da bo promet še bolj prisoten v energetski uniji. Glede infrastrukture smo prav tako slišali vaše kritike, ki so na mestu. Ja, osredotočamo se na novo infrastrukturo, ne pa dovolj na vzdrževanje in nadgradnjo že obstoječe infrastrukture. Tudi za to sporočilo smo vam hvaležni. Prav tako naj omenim nove vire financiranja s pomočjo inovativnih finančnih instrumentov. Včeraj smo imeli odlično razpravo o FCU in upam, da nam bo uspelo ta inštrument še izboljšati. Prav tako pa so tu še drugi načini financiranja, naprimer boljše oblikovanje cen za uporabo infrastrukture. Prav tako pa ste nekateri izpostavili uh, boljše upoštevanje eksternih stroškov, ki nastanejo zaradi prometa. Ta dva vidika sta zares ključno pomembna, če želimo imeti v končni fazi dober in čipkovit eh, prometni sistem. Potem četrti element, ki smo ga slišali, prav tako zelo pomemben, in sicer eh, ta narava logistične vrige, V sklopu tega vprašanja bi se morali v višji meri osredotočiti na bolj ključne akterje, naprimer pristanišča. Pristanišča so omenili trije poslanci. Osredotočiti bi se morali na pristanišča, ker so neke vrste eh, katalizatorje te vrige, logistične vrige. Um, začeti moramo z razpravami o deregulaciji na področju pristanišč. Potem je tu še vprašanje industrijske baze. To je pomembno tudi za ponudnike storitev in uh, ta delovni dokument gospoda Vardekampa um, ehm, vsebuje tudi te informacije. Menimo, da lahko na novo preučimo določene um, politike, naprimer trgovinsko in pa politiko konkurence. Naslednji element je pospeševanje inovacij. Številni člani so omenili, oziroma številni poslanci so omenili, kako drastično um, hitro prijemamo nove storitve na tem uh, področju. Ne smemo um, zmanjševati števila teh inovacij, jih, ampak jih spodbujati. Prav tako pa moramo zagotoviti, da bodo različni akteri delovali pod enakimi pogoji. Potem je pa tu še urbana razsežnost. Zelo dobro je bilo, da so številni poslanci omenili to razsežnost, urbano razsežnost, prav tako pa smo vam hvaležni za, um, za mnenje na lastno pobudo, ki ga boste sprejeli v zvezi z urbano mobilnostjo. Hvala, poročevalec. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Najpomembnejše, kar je bilo danes rečeno, je to, da ne želimo nekega preveč ohlapnega dokumenta. Ampak kar zadeva vsebino to vrstnega dokumenta, pa se bomo težko strinjali. Kolego iz EKR, ki je zdaj že ušel, želim povedati sledeče. Povedal je, da smo bili preveč ambiciozni glede dekarbonizacije, da, bo, da bi morali iti malce počasneje na tem področju. Gospod Del je potem povedal, da bi morali biti bolj realistični, kar zadeva prometno politiko v Evropski uniji. To je pa vedno tista dilema, s katero se soočajo vsi poročevalci. Gospod Ajkut pa je povedal, da trajnost vidi kot izziv, izziv za industrijo in da je tudi to izziv v smislu inovacij in napredka. Sam pa bi želel izpostaviti še nekaj. Zasebno lasništvo avtomobila, naprimer, je tudi nek način emancipacije ljudi, tudi v um, centralni in vzhodni Evropi. Mi vse prepogosto gledamo na to skozi prizmo um, zahodnih držav članic, ampak mislim, da moramo upoštevati mnenje vseh. Zelo se mi je zelo zanimivo to, kar je povedala tudi gospa Bilbao. Tudi gospod Ertok je povedal nekaj podobnega. Sicer veliko evropske politike se zalomi na ravni držav članic. Skupaj pač sprememo odlično evropsko politiko za promet, potem pa se zadeve zelomijo pri izvajanju naravnih držav članic. Na no, tem se moramo še enkrat pogovoriti z komisarko. Posem se pa strinjam s tem, kar je bilo rečeno v zvezi s Gotevim citatom. Ampak mislim, da smo se tako jaz kot pač se osebje uh, zares potrudili in poskušali povzeti celotno evropsko prometno politiko na samo od osmih straneh in mislim, da nam je to skoraj da uspelo. Najlepša hvala za vsa mnenja, za vse, kar je bilo povedano. To mnenje bomo poslali v prevajanje naslednji teden. Najlepša hvala. Hvala. Enostavn primer, prevod eh, citata Goethe je, manj je več. Ni treba zapletati, kakorkoli že, sedaj smo na koncu te razprave. 13.14. april takrat bomo obravnavali poročilo, rok za vložitev predlogo sprememb je 20. april in glasovali bomo v tranu 28. maja. Na plenarki pa bomo o tem glasovali julija 2015. Sedaj pa naslednja točka. Naslednja točka na dnevnem redu pa je postopke in praksa v zvezi s predstavitvami komisarjev pridobljene izkušnje v sklopu postopkov 2014. Sam sem poročevalec in verjetno se spomnite, da nismo bili posebej navdušeni. Pre, komisar Ševčevič je dobil večino, potem pa smo morali še enkrat izvajati celoten postopek. Takrat so me prosili, da napišem pismo komisarju Junkerju. Odgovora nisem dobil, pismo je dobil tudi gospod Šulc, prav tako nisem dobil odgovora končno smo dobili potrdilo, da je pismo prišlo do cilja, ampak pričakovali smo več. Sedaj pa moramo pripraviti poročilo o tem, kaj bi lahko izboljšali, kajti smo v časovni stiski, zato bom eh, kratek. Oblikovanje komisije je bilo preloženo, zato je bil nekakšen časovni pritisk in na začetku lepo prosim. Če se želite pogovarjati, zapustite dvorano, oboje pač ne gre. Časovnica je bila tako tesna, da smo potrdili vse komisarje, čeprav je bila preteklost drugačna, zato smo bili tudi v časovni stiski, tudi število žensk ni takšno, kot bi si želeli, Zaradi tega so se pojavile določene težave, zato sem predlagal, da države članice poimenujejo dve osebi, od katerih je vsaj ena ženska. In govoriti moramo tudi o tem. 1. novembra je komisija morala biti zaključena, časovnica je bila tesna, ampak eh, rekli bi lahko tudi, da bi pač komisija delala do decembra potem pa na, začne delati naslednja, kajti kakovost je bolj pomembna od hitrosti. Zato bi bilo dobro, če bi našli neko možnost, da se rešimo tega časovnega pritiska. Violeta Bulc je štiri dni pred e, zaslišanjem ugotovila, da bo komisarka za promet. Mislim, da je to nepošteno do drugih komisarjev, ki so mnogo prej vedeli in so se lahko pripravljali, prednost je bila seveda, da si je lahko pogledala predstavitev Ševčoviča, ampak kakorkoli že postopek ni pošten, tudi tukaj se mora nekaj spremeniti. In četrta točka konferenca predsednikov je določila, kako naj postopa odbor. Mi smo si pač izbrali nek postopek, potem pa je konferenca predsednikov odločila, kako moramo mi to početi. Mislim, da potrebujemo tukaj več eh, prožnosti. Vsak odbor mora imeti možnost, da se odloči, kako bo postopal. Mi smo pač imeli svoje izkušnje in mi bi lahko postopali po svoje, ne pa da mora vsak odbor početi zadeve enako. Vim. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala tudi za vse tople besede. Najlepša hvala tudi za kritični pristop, ki ste ga vrali. Dobro je, da smo to v odbor zapisali, v odbor zapisali tudi na papir. Sam sem predlagal par eh, predlogov sprememb za to, da bi depersonaliziral tako rakoče vse skupaj. Pomembni tu namreč niso posamezniki, ampak to, kar se je zgodilo. Ampak verjetno bomo naslednjič, eh, na naslednjih eh, zlišenih storili iste napake. To je pač v sistemu. Vedno imamo te napetosti med eh, levico in desnico in tako naprej. In ta dokument, je tu predvsem zato, da se poskušamo nečesa naučiti iz tega in da naslednjič se poskušamo izogniti tem napakam. Ampak celoten postopek za imenovanje komisarjev je poseben postopek. ELS pa bi prosil, da se več pozornosti posveti temu sistemu točk Verjetno se bodo zdaj s tem želeli oglasiti tudi ostale skupine, ampak na, zasliš, na enem zaslišanju sem opazil, da je enemu poslancu se uspelo trikrat oglasiti. Um, in upam, da se bo to omenilo tudi v poročilu. Hvala, Jackie Foster. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Lepo in prav je, da se omenite zadeve. Naš odbor, odbor za promet je bil zelo težaven situaciji. Pa še nekaj. Yeah. Well, he, he could never be accused. He could never be accused of being wishy-washy, could you? No, nikoli ga ne moremo obtožiti, da, da, ne, da ni preveč pronicljiv oziroma strok. Ja, sama sem bila včasih tudi na odboru za okolje. Torej, gospod predsednik, eh, želel sem povedati, da ni bilo to pravično um, vizavi kandidatke za komisarko. To je Eh, zelo pomembno vprašanje. In mi pač v štartu sploh nismo imeli možnosti, da postavimo vprašanje eh, kandidatom za komisarje. In to ni bilo spremljivo. Gospa Bulc pa je imela v končni fazi samo tri oziroma štiri dni, da se pripravi za zaslišanje na odboru. To ni pravično. Mislim, da smo težave imeli skratka na obeh stranih. No, jasno moramo povedati, da gre za predloge držav članic. Države članice so namreč tiste, ki um, imenujejo tiste, ki naj bi postali komisarji oziroma komisarke. Tako da morajo praviti to pripravljalno delo že prej. Zato, da se ne zgodi to, kar se je zgodilo. Kar ni dobro tako za nas, kot za um, države članice. Strinja se tudi s tem, kar je povedal gospod Vandenkamp. Uh, v določenih odborih so se eni in isti poslanci oglašali večkrat vse skozi. Na različnih odborih so se um, oglaševali e, eni in isti poslanci, kar je preveč, je preveč. Vem, da oziroma mislim, da mora to, ta postopek zaslišanja postati veliko bolj učinkovit, kot je zdaj. Hvala, Gizina Majsner. Because I'm going to do the skrivala, začela bom v angliščini, zato ker bom predstavila poročilo v imenu gospod Teličke, ki je poročevalka v Senci in se ni uspela udeležiti sestanka. Kot druga poročevalka v Senci, menim, da je to poročilo dobro in. Uh, celostno izpostavlja najpomembnejše točke. Posem se strinjam s prvim odstavkom tega poročila, kljub temu pa menim, da bi morali imeti rok tudi v primerih, ko parlament zavrne kandidata za komisarja. Prav tako se strinjam s četrtim odstavkom osnutka mnenjem. Nimam pa posem istega mnenja z glede drugega odstavka. Tam sem mnenja, da ja, kandidat za predsednika mora imeti možnost, da vsako, da vsako državo članico sprejme boljšega kandidata oziroma kandidata, ki bo zagotovil ravnoteže med spoloma. Ampak državam članicam ne moremo mi govoriti, koga najmenujejo predsednike, tisti, ki mora zagotoviti ravnoteže med spoloma in po potrebi tudi zavrne določene kandidate. Kaj pa, če bi države članice želele predlagati dve ženski kot kandidatki? In tu imam tudi osebni komentar. Meni je bil všeč poročevalcev predlog in želela bi, da bi bilo možno, da imamo tudi dve ženski kandidatki, oziroma vsaj eno. Sam sem namreč ženska, torej Zelo smo zadovoljni, uh, zelo smo lahko zadovoljni, da, im, da smo imeli liberalce v igri, ker v končni fazi brez liberalcev ne bi imeli devet komisark. Torej, v zvezi, zdaj pa nadaljujem s um, poročilom eh, sporočevalke v sencu. Pri tretjem odstavku sem malce skeptična v zvezi s vlogo konference predsednikov. Uh, nismo imeli predstavi, predstavitve prioritet se strani vsakega kandidata, kar je bila velika škoda. Ampak kot rečeno, sem bila zadovoljna s osnutkom tega poročila, podala bom samo par, par predlogov um, sprememb. Toliko. Hvala. Bruno Golniš. Merci beaucoup, monsieur le président. Euh... Najlepša hvala, gospod predsednik. Če smem, gospod predsedujoči ne bom govoril o zaslišanju pač naše komisarke. Vidim namreč, da imamo na današnjem dnevnem redu tudi um, predvideno srečanje s komisarko, ampak samo s koordinatorji. Kar pomeni, da bomo iz dvorane nagnali vse neupisane poslance. To meni všeč, sicer tega ne očitam vam, gospod predsednik, osebno, ampak parlamentu. Trije neopisani poslanci smo in ne vem, če smo lahko prisotni na sestanku koordinatorjev. Ti sestanki so administrativne narave, o tem bi lahko razpravljali. Uh, Ampak zdaj se nam pridruži komisarka, zaslišanje komisarke bomo pravzaprav imeli in zares ne vidimo, zakaj bi izključevali neopisane poslance. To je izjemno diskriminatorno, po mojem mnenju. Odzemate nam možnost, da opravljamo nadzor nad izvršno vejo Evropske oblasti. Thank you. Thank you hvala lepa za besede o mojem poročilu. To sicer ni povezano z mojim poročilom. Ko nas bo obiškala gospa Bulc, ne bo šlo za predstavitev, ampak za to, da bo ona povedala, kakšno je stanje. Vi nimate koordinatorja, zato ker niste skupina, to je vaš problem. Ampak pravilo v vseh odborih je takšno, da sekretarjat samostojnih poslancev sodeluje in vam potem lahko pove več. Vi pa pač ste samostojni poslanci in ne morete sodelovati, ker nimate koordinatorja. Tako pač je. No, takoj vam bom dal besedo. Izjemoma. Ja, ampak to je neka izredna okoliščina v življenju parlamenta. 30 let sem že poslanec. Uh, In eh, nikoli nisem bil priča nekemu dogodku, iz katerega bi izključili poslance. To se mi zdi nespremljivo. Dobro, če nam rečete, da se lahko pridružimo temu sestanku, ne da bi imeli pravico, da se oglašamo, ok, prav. To bi še lahko sprejel. Ampak, da rečete, da vi ne smete poslušati na tem sestanku, vaši asistenti pa lahko, to se pa mi zdi nespremljivo. Sicer spoštujem vas in vašo funkcijo, gospod predsednik, ampak to se mi zdi zares nepredstavljivo. Razumem, da ne sprejmete tega, tega ne morem spremeniti. To je odločitev konference predsednikov in predsedniki odborov imajo samo možnosti svetovanja takšno je pač pravilo, če želite spremeniti pravilo, v redu. Sam pa nimam možnosti, da vam sedaj dam izjemo, kaj ti takšno je pač pravilo v parlamentu. Dobro. Sedaj pa vam lahko povem, da je rok za vložitev predlogov sprememb 19.3. v četrtek. V Tranu bomo glasovali 14. aprila, Avko bo glasoval 5. maja plenarno zasedanje pa bo zasedalo in o tem odločalo maja 2015. Sedaj pa predstavitev Evropske investicijske banke. Gospa Teanda je tukaj. Hvala, da ste tukaj. Lepo prosim, da nam podate kratko poročilo, da bomo o tem govorili, kajti. Večkrat smo že ugotovili danes, kako pomembna je tema, o kateri boste vi govorili. Ne vem, ali ste bili prej tukaj, kakorkoli že, dobrodošli in izvolite. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, and thank you very much for Najlepša hvala, gospod predsednik, najlepša hvala tudi, ker ste nam dali možnost, da se vam danes pridružimo in eh, opravimo to predstavitev. Mi je majte enda in prosili so me, da se odeležim današnjega sestanka in da razložim, kako dajemo na voljo posojila na področju prometa, kako ocenimo tveganje in tako naprej. Kolegica se mi je pridružila, kolegica sledi pogajanjem v zvezi z Evsijem, če imate kakšno koli vprašanje, vam lahko ona odgovori na vprašanje z jezircem. No, če smem. Naj najprej omenim, kakšne posojile dejalne dejavnosti imamo na področju prometa. Mi smo Evropska banka in kot taka je EIB tu za to, da izvaja politične cilje Evropske unije. Na področju prometa smo se sredotočili na tri glavna področja. Rast in zaposlovanje, To je povezano tudi z um, dokončanjem transevropskega omrežja, socialna in gospodarska kohezija in ne nazadnje smo tu tudi zato, da okrepimo um, okoljsko trajnost in pa prizadevanje na področju podnebja. Tu na desni vidite, kako, pomembno, kako pomembne so posledile dejavne dejavnosti um, za promet v primerjavi z vsemi ostalimi posledilnimi dejavnostmi EBA. Med 20 in 25 odstotkov vse posredovalne zmogljivosti namenimo prometu in zato obstaja dober razlog. Ehm, projekti na tem področju so dolgoročni in mi smo tista banka, ki zagotavlja dolgoročno financiranje. Ehm, Priskočila sem eno predstavnico. Predlagam, da si pogledamo različne podsektorje ki jih imamo. Tu vidite, da več kot 50 odstotkov namenimo urbanim transportnim omrežjem in pa železnicam. In na to se nameravam vrniti. Tule tudi vidite, da smo v zadnjih desetih letih 14 milijard evrov poprečno na letni ravni namenili sektorju prometa. Več kot 60 odstotkov vsega posojil, vseh posojil damo v transevropske mreže. Na desni vidite, to se spreminja v času seveda in jasno smo opazili tudi, kakšni so bili rezultati krize. Vidite, da smo v zadnjih parih let um, storili manj. Jasno je tudi, da države članice prijavljajo manj projektov. Manj projektov smo dobili v zdajšnjem obdobju kot prej. Prav tako se manj projektov izvede. Posojile na področju prometa ureja tudi naša politika na tem področju, ki smo jo sprejeli leta 2011. Temeli na beli knjigi Evropske komisije, ki je bila sprejeta leta 2011. To je bila tudi prva politika, ki ki jo je EIB predložila tudi javnemu posvetovanju, rezultat pa je bil zelo dober. Kakšen pristop smo potem obrali v sektorju pristopa, multimodalen pristop, zato da, zato da bi optimizirali um, naše delovanje. Uh, financiramo lahko vse oblike transporta, prioriteto pa dajemo rešitvam, ki so okolju prijazne. V zračnem in cestnem prometu pomeni, da smo malce bolj um, omejeni, glede, pos, glede posojil. Financiramo lahko namreč samo tiste projekte, ki so locirani v, na transevropskih eh, omrežjih ali v kohezijskih državah članicah. Zahtevati moramo tudi, da so ti projekti izjemno donosni. O tem več čez par trenutkov. Prav tako imamo posebne zahteve za različne podsektore. Naprimer, urbanih projektov ne moremo podpreti, če niso del nekega integriranega načrta za urbani razvoj. Prav tako imamo specifične kriterije za podporo cestnim projektom in eh, posebne kriterije, kako preučimo varnostne komponente teh projektov. Ni treba posebej omeniti, da pri tem upoštevamo vse evropske direktive. To je ključno za vse projekte, ki jih financira Evropska investicijska banka. Poglejmo si projektni cikl, malce pobliže, to je lahko zanimivo tudi za vas. Vključeni smo vse faze cikla, vse od začetka do konca, do spremljanja. Kako v naš pipeline sploh pride projekt? Na različne načine, včasih je promotor tisti, ki odda prošnjo, včasih mi sodelujemo s promotorjem že vnaprej in potem, ko izvajamo spremljanje določenih projektov, se z predlagatelji už naprej dogovorimo, katere projekte bi lahko financirali kasneje. Um, Predlagatelji na področju prometa so namreč eh, eni in isti akteri in redno sodelujemo z njimi. Le torej, najprej preučimo pri projektu upravičenost, kot rečeno, določeni projekti pač ne morejo prijeti financiranje z naslova EIB, naprimer lokalno cestno omrežje je nekaj, česar ne moramo financirati, prav tako smo določene sektori morali kot EIB izločiti. Potem, potem prvem preverjanju vse projekte. Um, pošljemo v medresorsko usklajevanje z Evropsko komisijo. Potem ocenimo projekte. Običajno imamo tri osebe, dva iz. A, uh, direktorata za projekte in enega finančnega strokovnjaka. Preučimo, kakšna je, kakšna je gospodarska utemelitev projekta. Pomembno je, da je pri projekti, ki ga financiramo, da bo donosen in koristen za družbo. Prav tako preučimo, ali so projekt ti tehnično vodotesni, pri tem se nam pridružijo inženirji in kot sem omenila že prej, izvajamo to potrebno skrbnost, kar pomeni tudi, da preučimo okoljske in socialne vidike projekta. Del ocene je tudi to, da pobliže ocenimo promotorja, predlagatelja in pa projekt kot tak. Ne smemo namreč financirati projektov, ki v končni fazi ne bodo izvedeni. To je tudi velik del te začetne ocene. Prav tako poskušamo poročiti, na kakšen način uh, bo projekt iz, koriščen v končni fazi op operativne zadeve. Uh, pri tistih šipkejših predlagateljih oziroma promotorjih imamo možnost nudenja tehnične pomoči, zato da bi bil projekt pravilno in pa optimalno izveden. Pravzaprav želimo oceniti torej tveganje, ki ga predstavljajo določeni projekti in sprejeti tudi določene blažilne ukrepe, naprimer kot rečeno tehnična pomoč predlagateljem projektov, prav tako pa sodelujemo z zunanimi izvajatelji. Uh, um, naši pravniki v pogodbo eh, dajo, dajo, vključijo pač klauzule, ki zagotovijo, da bojo projekti izvedeni točno tako, kot želimo. Prav tako pa v, ocenimo bonitetno stanje promotorja oziroma predlagatelja in če smo zadovoljni s tem, gremo na upravni odbor in potem na, upro, na odbor direktorjev. Potem, ko dobimo zeleno luč na vseh ravneh, začnemo s posojilom in s procesom spremljanja. In ta proces spremljanja pri infrastrukturnih projektih je lahko zelo obremenjujoč. Naj še izpostavim določene ključne značilnosti um, postopka ocenjevanja projektov. Imamo neodvisno oceno kakovosti projektov, eh, imamo sektorske strokovnjake, ki eh, delujejo samo na, na področju prometa, ampak v vseh regijah, um, ki, kjer imamo mi mandat, imamo inženirje in ekonomiste in to je velika prednost naše banke. Naši strokovnjaki so navajeni um, skupaj preučevati projekte, delijo najboljše prakse in to je tudi del um, načela potrebne skrbnosti, ki je izjemno pomembno. Um, Na no, predkratke smo dobili tudi vprašanje, sicer ali bomo izvedli isto oceno pri vseh projektih, ki jih financiramo in da, odgovor je da pri tistih normalnih projektih in pri projektih eh, v sklopu EPSI ali CEFA bomo izvedli isto oceno, isto potrebno skrbnost. Preučimo skratka najboljše prakse, ki jih lahko industrija ponudi, zato pa preučimo tudi analizo stroškov in koristi različnih projektov preučimo tudi, kakšno je, kakšno je povpraševanje in kakšni so stroški. Imamo podatkovne baze s benchmarkingom za stroške in navajni smo pravzaprav preučevati stroške in stroški so povezani tudi, je povezan tudi nivo povpraševanja. Zelo pogosto predlagatelji zelo optimistično ocenjujejo svoje projekte. To ni zelo presenetljivo. Veliko krat so zelo um, pristranski tudi pri številkah, ki jih pošiljajo na EEB. Tako da včasih moramo znižati številke glede popraševanja in zvišati stroške. To je pač vse del te ocene naše potrebne skrbnosti. In v končni fazi vse to vključimo v analizo stroškov in koristi. Imamo skratka lastne modele, v sklopu katerih preučimo ali menimo, da je ta projekt pravilna tehnična rešitev, bi morali um, sprejeti morda malce manj ambiciozen projekt, ocenimo tudi, ali obstaja sploh popraševanje za to vrstni projekt. Ta analiza stroškov in koristi zdaj vključuje tudi ta oglični otisk eh, različnih projektov. V to vključimo eksterne stroške, toplogredne pline in vsi ti okoljski vidiki so potem vključeni v analizo stroškov in koristi. Še nekaj ne omenim. EIB ima tudi jasno strategijo, ki je šla ravno kar v postopek javnega posvetovanja. To bo zanimivo tudi za vas, sektor prometa je namreč izjemno pomemben tudi to pogledno. Glede pregledovanja projektov, screeninga, vse skupaj smo vključili v metodologijo dodane vrednosti. Temu tako pravimo. To temeli na treh stebrih. V sklopu prvega stebra ocenimo kakovost projekta, vsak, kakovost, vsak projekt dobi svojo kakovostno oceno. Drugi stebr, kako je ta projekt povezan s političnimi cilji Evropske unije, potem pa še tretji stebr, kako bo EIB prispevala k izvedbi tega projekta. To je skratka nek okvir, ki nam omogoča um, lažjo oceno projektov in ta okvir nam omogoča v končni fazi tudi, um, da preučimo, ali je projekt uspešen. Prav tako imamo indikatore glede spremljanja uspešnosti, ki nam omogočajo, uh, eh, da preučimo, kakšni so končni rezultati in pa učinki izvajanja nekega projekta. To potem uporabimo pri analizi ex post, ki je izjemno dobra, dobro orodje. Uh, v, pri končnem spremljanju projekta. Želela sem samo na hitro pokazati, kakšna je slika glede lanskoletnih projektov. Tu vidite, da smo te indikatorje uporabili tudi za komuniciranje, ja, ampak še bolj pomembna uporaba teh indikatorjev pa je spremljanje, da ugotovimo, ali smo s projekti dosegli to, kar smo želeli doseči, potem pa te informacije vključimo v oceno novih projektov, da se naučimo nekaj projektov, ki smo jih izvajali v preteklosti. Pa no, naj navedem še par uh, primerov, preden končam. Zelo raznolike projekte financiramo. Tule na sliki vidite, da um, na veliko financiramo čez Evropsko omrežje. V Španiji, naprimer, uh, financiramo del jedrnega omrežja. Tale projekt. Uh, Eh, načrt za urbano mobilnost v Londonu je bil sprejet na odboru um, ehm, direktorja prejšnji teden, gre tudi za tako imenovane avtoceste za kolesa. Prav tako pa imamo um, tu še en projekt in sicer modernizacija plovil, ki smo eh, ga financirali lansko leto. To je zdaj pravna zahteva v Balskem morju. Skratka, vidite, da financiramo zelo raznolike projekte. Eh, kakšne so sklepne ugotovitve? Trendi, ki jih eh, opažamo na EEB, kažejo, da od sprejetja prometne politike od leta 2011 imamo, je v našem portfelju vedno več zelenih projektov, kar pomeni, da financiramo manj eh, projektov na področju letalstva in eh, cestnega prometa. V prihodnosti se nameravamo zlasti sredotočiti na transevropska mreža, v določenih državah članicah pa se morajo osredotočiti zlasti na modernizacijo že obstoječega omrežja in na optimizacijo uporabe že obstoječe infrastrukture. V številnih pri projektih, naprimer pri, um, smo dobili prošnjo za financiranje pametnih uh, prometnih sistemov. ERTMS obstaja tudi izjemno pomemben projekt za financiranje in eh, pri tem nameravamo ostati tudi v bližnji prihodnosti. Pred kratkim smo se odločili tudi za alternativna goriva in pa električno mobilnost. Za enkrat prav ogromno projektov na te teme še nismo prejeli, ampak gotovo je to nekaj, na kar bi se želeli osredotočiti, osredotočiti v prihodnosti. Še nekaj povem, potem pa končam. Zelo pomembno je, da pač v času, ko imate manj verov, da te vere oziroma sredstva namenite kakovostnim projektom. To zagotovimo za individualno oceno posameznih projektov in Mm, skratka, da preučimo, če so te tehnične rešitve, ki se jih predlaga v sklopu projektov, nekaj, kar želimo podpreti. Prav tako pa moramo prioritizirati različne projekte. Na ravni EBA Evropska komisija je za to že poskrbela, pač v obliki transevropskih omrežij in mislim, da imamo zdaj izjemno dober okvir za načrtovanje na evropski ravni. Ta okvir za načrtovanje je veliko boljši, kot pa okvire, ki jih imajo v drugih delih sveta. torej kot rečeno, moramo financirati projekte, ki so potrebni, ne graditi avtoceste, ker bo normalna cesta dovolj. To je najbolj smiselen način uporabe virov. Potem pa tu še en aspekt, um, pri katerih se zadeve včasih zelomijo, včasih predlagatelji projektov želijo projekte izvesti izjemno hitro. Zato se potem tudi tveganja na privatnem sektoru ne dodoli najbolj um, optimalno, kar pa zna biti zelo drago. Na podlagi izkušenj, ki jih imamo, je dobro načrtovanje ključno, zlasti kar zadeva velike investicije in velike infrastrukturne projekte. In ena zadnje, moramo zagotoviti, da so naši projekti, glede na to, da so um, dolgoročni projekti, tudi trajnostni. Dobro, še enkrat najlepša hvala za povabilo. Z velikim veseljem pa odgovorim na morebitna vprašanja. Ja, thank you very much as well for the. Hvala lepa za to poročilo. Vim van de kamp. Hvala lepa, gospod predsednik. kolega Markus Piper bo prav tako spregovoril kasneje, ampak mislim, da je pozitivno to, da so v zadnjih letih dejansko naredili nekaj na področju vlaganja v infrastrukturo, železnice in tako naprej. To je pozitivno. Kakor veste, v Evropskem parlamentu še vedno govorimo o financiranju ESIA. Vem, da ni primerno, da ta vprašanja zastavljamo vam, ampak obstaja vprašanje mm, v zvezi s povezavo med eh, delom komisije in parlamenta. Pa omenjali ste projekte TNT ampak omeniti eh, je treba, naprimer, čezmejni element. Kolesarske posti v Londonu tega nimajo. Želimo pa si, da bi vsi v Londonu imeli dobre kolesarske poti, ampak z vidika subsidijarnosti je to vseeno pomembno vprašanje. TNT, CEF, morda lahko kaj poveste o tem. In še nekaj, in, se, in sicer združevanje različnih skladov. Imeli bomo sredstva e FC, potem bomo imeli sredstva Evropske investicijske banke. Ne smemo pa pozabiti niti na zasebna sredstva in na javna sredstva. Vi to imenujete financiranje v oblaku, ampak če želite vse to združiti, me zanima, ali imate na voljo potrebno prožnost in možnost za inoviranje. Hvala. Hvala, Ismail Ertuk. Hvala. Najprej hvala lepa tudi z moje strani. Veseli smo, da imamo Evropsko investicijsko banko. Jasno je, da ste zelo pomembni. To ste dokazali in pokazali sami v svojem prispevku imam celo vrsto vprašanj, upam, da jih ni preveč. Niso zapletene, ampak eh, mislim, da bomo zadeve lažje razumeli. Govorili ste o razvojih. To so tisti akteri, ki naj bi skrbeli za razvoj ali zagotovili naložbe. Kaj je s tem? Govorili ste o metodi dodane vrednosti. To je dobro omenjali ste rating in tudi združljivost s cilji Evropske unije, to sem razumel. Seveda pa moramo spoštovati tudi prispevek Evropske investicijske banke. Zanima pa me, kdo določa ta rating, ali imate kak sistem točkovanja in če ga imate, me zanima, kako se določajo ali delijo te točke, po katerih merilih delite te točke, če seveda govorimo o točkah. Zanima pa me, kako naredite pred izbiro, kajti na no, vse zadnje potrebujete jasna merila, mar ne? Vesel sem, da ste omenjali premik na zeleni pristop, to je zelo dobro. Sam sem bil poročevalec o glavnih smernicah, govorili smo o oglikovi sledi, kajti vedeli smo, da bodo dolgoročne naložbe v prihodnosti morale vključevati ta element oglikove sledi. In tudi kolega Van Gamp je omenjal nekaj, kar želim omeniti sam, kako naj si to predstavljamo, kajti imamo več ključnih besed, naprimer subvencije ali posojila EIB, imamo sredstva Evropske unije, iz eh, proračuna in tako naprej, imamo tudi možnost zasebnih naložb in tako imenovane projektne obveznice. Kaj je s tem? Ali lahko vse izkoristimo usporedno, istočasno, ne vem. Lepo bi bilo, če bi povedali kaj več o tem, zato da bomo zadeve bolje razumeli. Če sem zadeve dobro razumel, vaše storitve ne veljajo samo za novogradnje, ampak tudi za sanacije. Lepo prosim, če se želite še naprej pogovarjati, lepo prosim, da zapustite dvorano, drugače motite govornika, tako ne gre. Torej, če sem tisti, ki skrbi za razvoj in če želim infrastrukturo sanirati, dopolniti ali tako naprej. Me zanima, ali AIB lahko pomaga tudi v tem primeru. Kako so zastavljeni pogoji v zvezi z novogradnjami? In zadnje vprašanje, kako visok je vaš delež pri celotnem projektu? Če imam projekt, naprimer, ki stane 750 milijonov evrov, Potem bomo imeli zraven nekaj zasebnih vlagateljev, ki bodo zagotovili zasebna sredstva in ta vrzel se potem pokrije z drugimi oblikami financiranja, torej posojili. Zanima me, kolikšen je lahko vaš delež in zanima me, ali financirate projekte v treh teh državah ali pa je ta postopek na voljo samo državam v Evropski uniji. Veliko vprašanj, ampak upam, da jih ni bilo preveč. Hvala. Danke sehr, jetzt Gesine Meissner. Ja. Hvala, Gesine Meissner. Fragen in Wahne sind viele Fragen auch schon gefragt. Hvala lepa, veliko vprašanj smo slišali. Zato bom kratka. Iz te predstavitve mislim, da smo veliko ugotovili, lepo bi bilo, če bi jo poslali. Hvala, vidim, da kimate. Dobro, govorili ste o merilih, ampak ni bilo popolnoma jasno. Nekaj, kar je pomembno za nas, torej evropska dodana vrednost, kajti mi vedno govorimo o tem, da pripravljamo evropsko politiko, vi izvajate evropsko finančno politiko. Zato mora seveda to ostati v ospredju. To me je nekoliko presenetilo, kajti rekli ste, da boste izvajali mestne projekte samo, če bo nastal načrt urbane mobilnosti, ampak eh, prej ste omenjali evropsko dodano vrednost. Ne vem, kako gre to skupaj. In tretje vprašanje je, rekli ste, da želite izvajati enak proces pri vseh projektih. Ali res, kajte pri CEF in TNT smo ugotovili, da zadeve niso tekle popolnoma tako, kot ste rekli. Pri EFSI je gospodarsko upravičenje v prvi vrsti kajti gre za porabo denarja in merila potem niso tako stroga. Pri EFSI imamo razpravo prav o tem in lepo bi bilo, če bi imeli evropski prometni prostor, ki bo izpolnjeval naša pričakovanja. To sem želela vprašati. Vem, da ni lepo, ampak sedaj bom morala zapustiti dvorano, zato gremo na telefonski klic, upam, da boste odgovorili na moje vprašanje. Hvala. No, to res ni uljudno, ampak če to poveste vnaprej, je vse v redu. Hvala. Hvala. Dve vprašanje imam. Iz vaše perspektive me zanima, kako bi lahko razvili možnosti za to, da dobimo več denarja zasebnih vlagateljev v sektor prometa. Vemo, da denar ne raste na drevesih in v sektorju prometa ga prav tako ni veliko. In kar zadeva vprašanje gospe Meissner, torej dodana vrednost za Evropo. Zanima me, ali je promet lahko vir novih delovnih mest in rasti v Evropi. Hvala. Hvala se, da pa gospod deli. Merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospa direktorica, za vašo predstavitev. Imam več vprašanj. In sicer prosim za pojasnila. Rekli ste, da EIB sofinancira trajnostne projekte. Torej, trajnost. Tukaj le sem. Dobro jutro. Torej. Govorili ste o trajnosti, omenili ste nekaj meril, mene pa zanima več. Torej, ali je EIB pripravljena uporabiti tista merila, ki jih poznamo iz CES in TNT? Ali ste pripravljeni ta merila uporabiti tudi za Junkerjev načrt? To je moje vprašanje. Merila že imamo za CEF in TT. Tukaj seveda omenjam dodano vrednost, čezmejne pobude, manjšanje eksternih stroškov, zmanjšanje izpustov CO2, spoštovanje za okoljsko zakonodajo in tako naprej. Zanima me, ali boste spoštovali ta merila. To je bilo prvo vprašanje, sedaj pa drugo vprašanje. Bili ste članica odbora, ki je izbiral projekte v okviru Junkerjevega načrta. Govorili ste o trajnosti. In v tem kontekstu me zanima, kako vi razumete trajnost. Ali lahko poveste nekaj konkretnega, številko, koliko projektov ste sofinancirali v sektorju prometa od 2009 do 2014. Koliko projektov? Torej, konkretna številka. In še eno vprašanje. Kako boste države, ki zaenkrat ne prejemajo pomoči, spodbudili, da bodo več ulagale v železniški sektor. Tukaj imamo v mislih vzhodne evropske države. Kako jih boste spodbujali, da storijo več? Kajti kmalo nas čaka mednarodni podnebni vrh, vsi bodo gledali Evropsko unijo v zvezi z podnebnimi spremembami. Zanima pa me, ali bi EIB lahko postala gonilna sila pri uporabi energije. Vi lahko kažete pot naprej, govorimo o urbani mobilnosti in uh, mislim, da se moramo posvečati prav temu. Ne pa megaprojektom, megaprojektom v železniškem sektorju. Seveda vsi vemo, o katerih projektih govorim. Hvala. Wenn das nicht gesagt würde, No, če ga ne bi rekli, potem res ne bi vedel, o čem govorite. Ampak dobro, lepo, da ste omenili. Bom k temu tudi sam se vrnil. Peter Lundgren. Thank you. Uh, TNT on our finance by SEF. Hvala. TNT naj bi se financiral iz CEFA. Vemo, kako je s tem. EIB že veliko posoja za naložbe, rekli ste 140 milijard evrov z Junkerjevim načrtom bomo dobili, izgubili denar v CEF-u in ga dali v sklad, kjer bo tveganja več. Imamo majhna jamstva za velike naložbe, sami pa želimo doseči cilj 350 milijard. Iz 20 milijard bomo to pomnožili z 15. To je zelo veliko tveganje. EIB pa bo zagotovila jamstva za zasebne banke in nova posojila. Zdi se mi, da je to dober posel za banke. Zanima me, ali se ne strinjate, da so tveganja previsoka za Junkerjevim načrtom. Hvala. Hvala, Markus Piper. Hvala lepa. Vprašanje v zvezi z različnim ocenjevanjem cestnih projektov in drugih projektov pri vodni poti ali pri železnici je manj dobička pričakovanega. Seveda, zanima pa me, kako je to tehnično videti. Torej, prihodki z cestnega prometa so jasni. Zasebni vlagatelji imajo veliko od tega. V Nemčiji imamo avtocesto 7 in 1, ki je bila zgrajena s pomočjo javnih sredstev. Eh, vendar, tega ne razumem, kaj ti zasebni vlagatelji tukaj je zelo veliko, ampak pri vodnih poteh. Kako zadeve delujejo tukaj? Načrtovanega dohodka je manj, ampak zanima me, kaj se s tem dogaja. Ta prihodek bi morali nekako dopolniti iz nekega sklada, ki je seveda omejen. Kako to deluje? Z drugimi besedami, več kot imamo vodnih poti, manj je projektov, ki bi jih lahko izvedli. Ali vas prav razumem? No, potem pa še to, kar je omenil Dim van de Kamp. London, metro, razvoj mest, tega ne razumem. Meni to zveni po klasični subsidijarnosti. Zakaj se spuščate v to in zakaj naj bi to bila evropska dodana vrednost? No, po mojem mnenju morate tukaj povedati kaj več o tem. In še zadnje vprašanje. EFSI, Junkerjev načrt. Kakšna je razlika med tem, kar počnete vi in tem, kar naj bi počel EFSI? Lepo prosim, če nam podate kak primer. Hvala. Dominik Rike. Hvala, gospod predsednik. En komentar in dve vprašanje imam. Najprej komentar. Mislim, da je prišel trenutek, da jasno povem, da je EIB banka, da mora biti in ostati banka. Banka investira, ne daje denarja in to je zelo drugačno, kot pa če bi bila EIB neka politična inštitucija. Banka investira, pri tem pa oceni tveganje. Upa pa na donos. ampak eh, vsa ta tveganja daje skupni pul in v končni fazi želi um, dober donos na svoje investicije, tudi zato, da bi imela dober portfelj in dobro bonitetno oceno in dostop do finančnega trga. Ampak težave pri investicijah EBA je, da mora bdeti tudi na to evropsko uh, dodano vrednostjo uh, projektov plus na tveganje. Eh, na podlagi teh kriterijev EEB potem sprejme pozitivno ali negativno odločitev o ceni tveganja in projekt mora imeti tudi dokazano evropsko dodano vrednost. Dve vprašanje imam. Prvo kot prvo, v evropskih inštitucijah eh, imamo inštrumente za jamstva, ki so zelo podobni inštrumentu EFSI, eh, projektne obveznice na primer. Zanima me, kakšno povezava, delovna in operativna povezava, bo nastala med jamstvenimi inštrumenti za zrezitev tveganja, ki jih že imamo in ki, s katerimi upravlja komisija in EFSIOM. Kakšno povezavo bomo imeli? Um, tam pa komisija naj bi imela vlogo neke arbitraže. Zanima me, ali bodo te inštrumenti kumulativni, bomo kakorkoli uporabljali isto metodologijo pri izboru projektov in tako naprej. Kot drugo, drugo vprašanje. Imamo odbor za naložbe, ki bo odločal, katere projekte, kateri projekti bodo odobreni na FCO. Ampak glede na to, da ste banka, bo po tem odboru še o, odbor direktorjev moral prižgati definitivno zeleno luč projektom. Ne? Torej, zanima me, kdo sprejema odločitev. Odbor za investicije, kot je to predlagano v predlogu uredbe komisije, oziroma bo upravni odbor oziroma odbor direktorjev banke tiste, ki, bo, eh, ki se bo odločil, katere projekte bomo odobrili. No, to pa bi pomenilo, da je ta investicijski odbor pa so posvetovalne narave. Hvala. Hvala, sam sem. Prav tako na seznamu govornikov. Govorili ste o evropske dodani vrednosti. Slišali smo že, da podzemna železnica in eh, kolesarske poti nimajo neke evropske dodane vrednosti. Vi pa ste omenjali specifične zahteve in ta čezmejna povezljivost je odločljivega pomena, odločilnega pomena. Rekli ste, kaj lahko storimo. Naj vam podam nekaj primerov. Med Nemčijo in Češko obstaja železniška vrzel 8 km. To ne bi stalo veliko, ampak 25 let nam ni uspelo te vrzeli zakrpati med Freiburgom in Kolmerem. Je železnica vse do Rena, ampak Nemci so pred 60 leti most med obema državama uničili, mostu niso popravili. In tudi nekje druge obstaja vrzel na železniškem, eh, na železniški poti, pa zadeva ni popravljena. To se dogaja. Pri velikih projektih nikoli ni težav. Leon Turin so omenjali, 12 milijard naj bi to stalo in računsko sodišče v Franciji je reklo, ne, ne 12, 26 milijard. No, to ni problem. Pri velikih projektih bi lahko sodelovali. Dobro, podpiramo mega projekte, če boste podprli tudi ta majhen projekt. To ni zanimivo za velika podjetja, to ni veliko za banke, ampak ima veliko dodano vrednost za evropejce. Tako bi lahko zadeve povezali ali pogojili enega z drugim. Zanima pa me, ali ste že zavrnili kak eh, projekt, ker ga ni mogoče financirati. Torej, 14 milijard dodatnih stroškov, začenši z 12 milijard, potem bi lahko rekli, da si tega kot zasebnik ne bi mogli privoščiti, ampak javni, v javni sferi to ni problematično. 30 let sem že v prometni politiki in analiza stroškov in koristi je ključnega pomena. Želim si, je. tisto, kar si želim, je pozitivno in tisto, česar si ne želim, je negativno. Pot z Berlina do Veneuši. Nemška železnica tega ni želela in to je bilo ocenjeno na 0,7 odstotka, torej ni bilo uh, izvedljivo. Novi izračun je 2,5, torej seveda izjemno pozitivno. Kako je to mogoče? Ali to preverjate, ste to storili, imate organe za to, na katere institucije se zanašate? To je dobra stvar za arhitekturne pisarne in tako naprej ali kogarkoli že, ki pri tem sodeluje, vendar Politiki odločajo in zdi se mi, da je tako tisto, kar se želim, tisto naredim, tisto, česar si ne želim, ne bom storil, eno stvar podražim in drugo pocenim. In še zadnje vprašanje. 25-kratni faktor multipliciranja v načrtu Juncker. Zanima me, ali je to nekaj novega, smo to že kdaj videli, če je to nekaj novega, me zanima, ali je to izvedljivo. Prvič 3, potem 15 in potem smo že pri 350 milijardah. Ali imajo banke izkušnje s tem? In niste političarka, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem, je to realistično? Kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni, da bo to realnost? Smehljate se, prav gotovo ste o tem že razmišljali, zato me zanima, kaj imate v zvezi s tem zapovedati. Izvolite. Thank you very much for all these questions. Hvala za ta vprašanja. Upam, da lahko odgovorimo na večino teh. Na začetku želim povedati, da seveda smo vedno pripravljeni na pogovore z vami. Z veseljem bomo vodili tudi dvostranske dialoge in morda bi si lahko vzeli več časa za razpravljanje o teh temah kar zadeva dodano vrednost na evropski ravni, to je zelo pomembno za nas in to je tisto, kar poskušamo doseči. Namreč spodbujamo evropske projekte in jih tudi izvajamo. To ni bilo vključeno na prosojnico, ampak eh, morda smo prav zato tukaj. To velja tudi za čezmejne projekte. Financiramo veliko čezmejnih projektov in promoterjem in drugim želimo pomagati, da bi nadaljevali z izvajanjem teh projektov, kajti ti projekti so včasih zelo zahtevni. Včasih poskušamo koordinirati med državami in eh, imamo tudi vlogo neke vrste medijatorja, posrednika. To želimo doseči. Seveda, banka je oblikovala tudi posebne svetovalne službe in v okviru teh lahko tudi zagotovimo nasvete in tudi promoterjem lahko svetujemo enako. TNT je podlaga za naše delovanje in videli bodo, boste, da tudi številke to odražajo, tam imamo največ denarja. Če financiramo projekte, prejšnji teden smo potrdili še en projekt in sicer v Londonu. To smo storili zato, ker spodbujamo politiko na področju podnebnega ukrepanja v večini mest državljani živijo eh, v zelo gosto poseljenih območjih, večina državljanov živi v mestih in zato smo želeli olajšati njihovo življenje in to ima širši evropski namen v tem vidiku. Ampak podariti želim, seveda, čez evropska omrežja so tisto, čemu se posvečamo in tudi čez meni projekti so zelo pomembni za nas. Zastavili ste vprašanje v zvezi z metodologijo na področju dodane vrednosti in to je tema, ki bi si zaslužila bolj podroben pregled. Res je, poskusili smo bili, biti čim bolj objektivni, tudi kar zadeva uvrščanje projektov. Projekte ocenimo in potem spremljamo te ocene Res je, zadeva je objektivna, kajti zadeve poskusimo oceniti, uvrstiti na osnovi objektivnih meril in potem sledimo projektnemu ciklu. Najprej, seveda, lahko že na začetku v postopku odločanja izberemo ustrezne projekte in to je omenil tudi predsednik. Ali kdaj ne upoštevamo kakšnega projekta? Seveda, veliko krat kakšne projekte zavrnemo, kajti preučimo, ali so projekti izvedljivi ali ne, če niso, jih potem seveda izključimo. To je pač eh, naše načelo delovanja. Za metodologijo uporabljamo tudi merilo dodane vrednosti. Člani uprave seveda upoštevajo vse to, primerjamo projekte in poskušamo doseči najboljšo odločitev. Analiza stroškov in koristi je seveda takšna, kakor ste rekli, lahko prideš do rezultata, kot si ga želiš na osnovi te analize. Ampak naši strokovnjaki obiščajo teren, imamo svoje orodje za doseganje ocen. V veliko državah smo aktivni, tam so zbirke podatkov o stroških in tako naprej. Mi številke, ki jih dobimo, preučimo, sami smo na terenu in ocenimo, kaj je potrebno po našem mnenju, zato nikakor ne vzamemo vseh številk eh, samoumevno za strogo resnične, ne sami izvajamo oceno in mislim, da smo precej razumni pri svojem delu. Mislim, da je nekdo omenil tudi metodologijo v zvezi z oglikovo sledijo, to je nekaj novega. Z drugimi akteri govorimo o tem, drugi se zelo zanimajo za našo metodologijo. Lahko bi rekli, da smo poskusili razviti nekaj novega in to je dodana vrednost za tiste, ki sprejemajo odločitve, zato da lahko vidijo, kako so pripravljeni naši projekti v smislu oglikovega odtisa. Seveda, Mm, poskušamo zadeve izboljšati in eh, razširiti prakso drugot po svetu. Vprašanje je, ali financiramo projekte zunaj Evropske unije. Da. 10 odstotkov posojil je namenjenih projektom zunaj Evropske unije, ker imamo specifične mandate, seveda pa so ti projekti pogosto zapleteni, kar zadeva tehnično potrebno skrbnost. Pogosto sodelujemo z drugimi bankami, Svetovno banko, Azijsko razvojno banko in tako naprej. Z njimi tesno sodelujemo, ko izvajamo projekte. Šlo je za vprašanje rehabilitacije, ali enak postopek velja tudi za te projekte, da vzdrževanja ne financiramo. Banka tega ne financira kot operativni strošek, to so pač e-, operativni stroški. Izboljšave pa, da. To pogosto tudi počnemo, veliko krat smo podprli sheme posodabljanja na, na železnicah v vzhodnji Evropi. In eh, prednost banke tukaj je, da izvajamo dialog in financiramo veliko železniških projektov v Evropi. To je bilo eno od vprašanj, ampak tukaj lahko rečem, da imamo dolga leta izkušen sodelovanja z razvijalci projektov in poskusiti želimo zagotoviti, da se projekt izvaja tako, kot je treba. Zadeve poskušamo prilagoditi po vpraševanju, nobene potrebe ni, da naenkrat zagotovimo hitre železniške povezave posod po Evropi, lahko postopamo počasi in izkoristimo denar, ki ga imamo na voljo. Vprašanje je bilo o crowding out ali crowding in. financiramo, sofinanciramo lahko do 50 odstotkov stroškov v sektorju prometa, običajno pa financiramo 30 odstotkov. Zadeve se razlikujejo od projekta do projekta. Pri megaprojektih zagotovimo mnogo nižji odstotek, seveda, ampak običajno pa okrog 30 odstotkov. Petdeset odstotkov je največ več kot 50 odstotkov ni mogoče. Torej, nikakor nikogar ne, nikomor ne preprečujemo sodelovanja. Mislim, da sem slišala tudi vprašanje v zvezi z kopenskimi vodnimi poti. V predstavitvi zadeva ni bila popolnoma jasna. Omenjala sem visoke gospodarske prihodke ali prednosti za družbo. Ne govorim samo o finančnih vidikih, seveda to je pomembno, ampak ko govorimo o kakovosti projekta, je pomembno tudi upoštevati prednosti za državljane in tako naprej. Oboje preučujemo. Ampak, ko sem govorila o tem, da morajo ceste in letalski promet imeti višjo stopnjo dobička, potem to velja za oba vidika, tudi za kakovost seveda so zato dovoljeni nižji dobički na področju vodnih poti v primerjavi s tesnim in letalskim prevozom. Ampak tukaj govorim sedaj o ekonomskih dobičkih. Zanima me, ali sem uh, omenila vsa vprašanja. V zvezi z Junkerjem načrtom pa bo spregovorila Marija. Izvolite. Miss Palagan. Yes, yes. Eh, good morning. Good morning. Um, pozdravljeni. Navezala se bom na številna vprašanja in, in skušala dati neko strukturo. Najprej vprašanje, ali smo mi banka. Da, mi smo Evropska investicijska banka, prava banka smo, nismo pa samo banka. Uh, smo tudi evropska institucija. Mm, ustanovljeni smo bili z rimsko pogodbo, tako da nismo kakršna koli banka. E, nekateri pravijo, mi smo banka, zato nam zaupajte, ampak e, jaz lahko rečem, mi smo vaša banka, tako da nam res lahko zaupate. In to sporočilo bi vam danes radi prenesli. Da, subvencij res ne dajemo in tudi nismo nek kanal za subvencije. Mi nudimo posojila in eh, želimo, da so ta posojila potem povrnjena. Eh, mi nismo dobičkonosna banka, eh, tako da se financiramo na kapitalskih trgih. Torej, zato nam je trojni A tako pomemben. Trojni A Eh, nam omogoča, da imamo najcenejša možna posojila in da ta posojila lahko zagotavljamo svojim klientom. Mi eh, ne iščemo dobičkov. Gre za to, da eh, transakcije ocenimo glede na tveganje. Tukaj ne govorimo o EFSI-ju, ampak če govorimo o visoko tveganih transakcijah, potem eh, posojilo ni tako zelo poceni. Vedno je usklajeno s tveganjem. Ne prizadevamo si za dobičke, pripravljeni smo sprejeti tudi tveganje, banke nas pašno sprejmajo eh, tveganja. Mi sledimo odločitvam odbora direktorjev, torej upravnega odbora. Do zdaj smo eh, posojili, posodili oziroma lansko leto smo posodili skoraj 80 milijard, eh, to je desetkrat več kot Svetovna banka. Seveda eh, se Svetovna banka nahaja drugi, ampak želim povedati, da so to naše običajne dejavnosti. Večkrat se je pojavilo tudi vprašanje, kakšna je razlika med nami in EFSI-jem. EFSI je nekaj dodatnega. Mi bomo še vedno nadaljevali s svojimi običajnimi dejavnostmi. Poleg tega, in e, to je element dodanosti, pa imamo še EFSI po zaslugi e, jamstva Evropske unije upam, da bodo direktori odobrili to, da bo EIB dala na stran 5 milijard eh, dodatnih kapacitet kot prispevek k temu skladu. Eh, teh 5 milijard plus 16 eh, je že 21 milijard. Veliko nas sprašujejo o tem. No, ampak spregovorimo zdaj o tem, kaj je EFSI, kaj je Evropski sklad za strateške naložbe tu ni sklad. Najprej naj podam ta odgovor. E, sklad se pojavlja samo v imenu, ampak v resnici to ni sklad. E, tukaj gre za pogodben dogovor med e, komisijo, ki deluje v imenu Evropske unije in pa EIB. In s tem dogovorom zagotavljamo jamstvo oziroma unija zagotavlja 16 milijonov, mi zagotavljamo 16 milijard, oprostite, eh, mi zagotavljamo 5 milijard. Prek EIB bomo eh, mobilizirali še 315 milijard eh, novih naložb v realno gospodarstvo v naslednjih treh letih. Zelo dobro je, da imamo jamstvo EU. EIB pa bo prevzela tveganje pri vsaki transakciji. E, ni tako, da ker je zadaj Unija, ne bomo e, pravzaprav skrbeli za te transakcije in za ta posojila. Po zaslugi jamstva EU bomo lahko eh, upoštevali tudi tveganja, ki jih zaenkrat ne moremo. E, tukaj pride v igro ta element eh, dodanosti, ta dodana vrednost. Eh, to nam omogoča, da eh, naslovimo tudi finančne potrebe na trgu, ki jih zaenkrat z obstoječo kapaciteto EIB ne moremo. Potem pa pridemo še do tega, kako bomo to izvajali po zaslugi jamstva in ker smo banka lahko na podlagi 21 milijard eh, na kapitalskih trgih mobiliziramo 60 eh, milijard. Eh, bonitetne agencije nam bodo zaupale, prav tako imetniki obveznic. Mi izdamo nekje za 80 milijard obveznic vsako leto. No, ti imetniki obveznic nam zaupajo, ker se lahko zanesejo na to jamstvo Evropske unije. In na podlagi tega jamstva lahko mobiliziramo 60 milijard, ki jih bomo tudi dali na voljo gospodarstvu. Kot je razložila že Maj, ne financiramo nikoli 100 odstotkov projekta, eh, povprečno 30 odstotkov, največ 50 odstotkov projekta eh, lahko financiramo, pri EFSI-ju pa bomo eh, financirali še manjši delež mi financiramo tisti del, ki je bolj tvegan pri projektu. Komisija uporablja uh, angliški glagol crowding, ampak gre za mobilizacijo, za mobilizacijo še drugih virov financiranja. Vemo, da je na trgu veliko likvidnosti. Pred nekaj let je bilo likvidnosti premalo, zdaj pa situacija ni več takšna banke imajo denar, Evropska centralna banka eh, izvaja monetarno politiko in eh, tudi podjetja imajo denar. Vendar pa eh, se tega denarja oklepajo, ne namenjajo ga gospodarstvu, ne vlagajo ga. In EIB želi narediti to povezavo med likvidnostjo in pa investicijami, da bi do njih dejansko prišlo. v trenutni situaciji, eh, ko smo šele išli iz krize, eh, podjetja nimajo še zaupanja, da bo jutrišnji dan boljši od eh, današnjega. Prav tako ljudje, namesto da bi vlagali, ta denar zadržujejo. In mi želimo ustvariti s 315 milijardami to zaupanje, želimo ustvariti zaupanje, da smo izšli iz krize želimo dati ta zagon gospodarstvu na ravni naložb. Mi jim skušamo dopovedati, da tukaj je nekdo na ravni Evropske unije, to je Evropska banka, ki je eh, pripravljena sprejeti del tveganja eh, in zagotoviti, da do naložb dejansko pride. Del tveganja, eh, sem rekla, nikoli ne bomo prevzeli celotnega tveganja eh, z ramen promotorja. To bi vodilo potem v malomarnost. Mi si tveganje delimo, smo partnerji eh, na kapitalskih trgih, eh, partnerji institucionalnih investitorjev, absorbiramo del tveganja, tako da se likvidnost lahko uporabi v realnem gospodarstvu. In zato si želimo produktov, ki bodo nosili eh, tveganje. To je spet tista eh, dodatnost, eh, ki jo zagotavlja EFSI. Eh, pri transportu v preteklosti tega še nismo delali. Zdaj pa govorimo o istih kriterijih. Tukaj ne gre za to, da bi kriterije zdaj zmanjšali ali karkoli, ampak naredimo Eh, temeljito ekonomsko analizo in po zaslugi evropskega jamstva lahko prevzamemo večje tveganje. Zakaj pravzaprav gre? Eh, neko operacijo lahko strukturiramo tako, da eh, prve izgube padejo na enega, enega od vlagateljev. To bi bili mi oziroma enega od posojilodajalcev. E, naprimer, 15 odstotkov bi prevzeli mi, drugo pa bi se financiralo z mobilizacijo a, e, denarja na trgu. To je ta drugi del a, e, multiplikatorja. E, naprimer, iz 20 lahko naredimo 60, torej trikratno smo to že povečali. In če imamo 20 odstotni delež, eh, eh, potem to eh, še dodatno pomnožimo. Ne bomo vedno dosegli 20 odstotkov, včasih jih bo 30, včasih pa 15 ali 10. Želimo se prilagoditi potrebam projektov. Analizirali jih bomo, izvedli bomo tehnično in ekonomsko analizo, projekte si ogledali tudi z eh, okoljskega vidika, z vidika socialnih koristi. Mi smo banka stališča financiranja in tvegan in eh, skušali bomo doseči to mobilizacijo sredstev z svojim majhnim prispevkom. Eh, javni denar se mora začenjati uporabljati drugače tukaj prihaja do sprememb. Težavne odločitve še morajo biti sprejete, kako bo ta schema podprta. Mi pa želimo eh, podpreti projekte, ki imajo eh, neko komercialno izvedljivost, eh, ki lahko tudi toliko dobičko prinesejo, da bo plačilo oziroma da bo posojilo odplačano. Tukaj imamo posojila in jamstva, ne subvencije in gre za drugačno uporabo javnega denarja. O tem govorim. In uh, to moramo delati na smiselen način. Obstajajo projekti, ki potrebujejo veliko stopno subvencij. Zato so na voljo skladi in pa tudi drugi elementi. Potem pa kako izbiramo projekte. Kriteriji, ki jih je omenila naj, bodo tudi veljali za projekte EFSI-ja. Vse, kar je povezano z našo analizo, bo tukaj upoštevano. Maja je razložila strukturo v treh stebrih, kako analiziramo vsak eh, projekt in tam so bili prisotni trije stebri. Ogledamo si gospodarske vidike in učinke. Eh, učinke tudi na širše gospodarstvo, eh, kakšni so učinki tudi v družbi, kjer se projekt izvaja kakšen učinek projekt prinese skupnostim. Ogledamo si tudi učinke na zaposlovanje, tako posredne kot neposredne, potem kako projekt spodbuja podjetništvo v sami regiji. In proučili bomo tudi okoljske vidike in učinke, eh, posredne, neposredne, eh, potem uporabo virov in tako naprej. Imeli bomo odbor za naložbe, investicijski eh, odbor oziroma mi ga imenujemo jamstveni odbor. Gre za to, eh, da se reče da ali ne uporabi jamstva. EIB bo izbrala projekte, tega ne bo delal odbor. EIB bo prevzela del tveganja pri vseh transakcijah. In EIB ima eh, na voljo sisteme, znanje in osebje, ki se s tem lahko ukvarjajo lahko izberemo šest ali osem odličnih strokovnjakov, ki bodo morali poznati sektor. E, ne morejo pa izvesti iste ocene, kot e, jo lahko izvede 300 inženirjev. In zakaj podvajati v e, banki Evropske unije, to je EIB, pač to vse že poteka. Vsaka operacija bo šla skozi upravne organe, EIB, upravni odbor imamo in pa uh, odbor direktorjev. In eh, projekt bo moral biti odobren tudi strani investicijskega ali jamstvenega odbora, kakorkoli ga že imenujemo. In ta odločitev bo morala biti zelo jasna. Odbor bo rekel da ali ne. Eh, ne bodo smeli biti neodločeni. Uh, in reči, si bomo stvari ogledali kasneje. Eh, promotor pač čaka na odločitev. No, samo še EFSI eh, in pa projektne obveznice, povezava med eh, obojim. Projektne obveznice so skupni instrument EU in so namenjen temu, da prejmemo podporo za izvedbo. Zelo oske so te obveznice pri eh, kriterijih za izbor. Pri EFSI-u pa govorimo o eh, veliko širših kriterijih za izbor, tako da eh, tukaj v veljavo lahko pride več projektov, lahko so to tudi prilagojeni projekti, projekti, ki ustrezajo potrebam regije, velikost je tudi veliko večja in eh, tudi učinki na gospodarstvo eh, so zato lahko večji. S tem bi zaključila, če pa ima kdo še kakšno vprašanje, bom dan z veseljem odgovorila. Eh, hvala, smo pod časovnim pritiskom. Uh, ampak zdi se mi, da bi bilo dobro, če bi dodatna vprašanja uh, poslali v pisni obliki. Zahvaljujem se vama za današnje komentarje in za obisk tukaj pri nas v odboru.